Uh, lep pozdrav spoštovani kolegi prehajamo na točko šestnajst na dnevnem redu za današnje popoldne in sicer izmenjava mnen o prednostnih nalogah češkega predsedstva s češkim ministrom za zunanje zadeve gospodom karlom schwarzenbergom predsedujočemu sveta zelo toplo vas pozdravljam prvič v tem odboru v tej svoji funkciji, kajti v parlamentu ste že bili v tej funkciji na plenumu. V veliko veselje nam je sodelovati z vami, kajti naš odbor je eh, tudi se že sestal z vami, ko je tja odpotovala delegacija na pripravljalni sestanek. Z veseljem tukaj pozdravljam tudi namestnika ministra za zunanje zadeve Češke republike, gospoda Jana Kohovta, ki bo tudi prihodnji teden že vodil dialog z našim odborom. Prav tako tukaj pozdravljam češke senatorje, ki so prisotni na današnjem zasedanju, gospod Ludek Ševčik, predsednik odbora za evropske zadeve, gospa Jiržina Ripelova in gospod Tomaš Grulih. Dobrodošli vsi. Gospod minister, vemo, da si je vaše predsedstvo zastavilo zelo ambiciozne cilje. In kot se to včasih dogaja v življenju, je življenje običajno bogitejš, bogatejše kot eh, načrti, ki si jih zastavljamo. No, vaši ambiciozni cilji so zelo aktualni, zelo pomembni po mnenju našega odbora, kajti cilji so povezani z vzhodnim partnerstvom, z čezatlantskimi odnosi, z energetsko varnostjo. Omenjam torej samo tiste vidike prioritetičeskega predsedstva, ki so povezani z zunanjo politiko. V zadnjih nekaj tednih se je odvilo kar nekaj dogodkov v zvezi z vzhodno razsežnostjo evropske znanje politike. Prav tako pa je bilo kar nekaj zelo emocionalnih dogodkov v zvezi z vprašanjem varnosti energetske oskrbe. Prav tako ste bili udeleženi na obisku trojke na bližnji vzhod v zvezi z vprašanjem Gaze. Torej, bližnji vzhod, ukrajinsko-ruski plinski spor, vse to so zelo aktualna vprašanja, zelo pereča vprašanja. Želimo vam vse dobro pri vodenju eh, zunanje politike Evropske unije v teh šestih mesecih, ki so že začeli teči. Skušali bomo biti v pomoč vašemu delu, obenem pa pričakujemo tudi, da bomo obveščeni o vašem delovanju, kot je to navada tekom šestih mesecev in na tem smo se že dogovorili, ko smo obiskali Prago. Torej še enkrat, gospod Švarcemberg, dobrodošli, beseda pa je vaša. Hvala lepa, spoštovani predsednik, hvala lepa tudi za povabilo v vaš odbor, ki mislim, da opravlja zelo pomembno delo in upam, da bo po ratifikaciji Lizbonske pogodbe, ki se bo upam, da zgodilo k malu v vseh državah, pomen tega parlamenta in tega odbora še večji. Po mojem mnenju je za vsako vlado. Ključnega pomena, še posebej, če predsedujemo Evropski uniji, da imamo opravka s parlamentom, da se soočimo s parlamentom, da se soočimo s težkimi vprašanji, kajti na ta način se tudi ministri za zonanje zadeve vrnejo nazaj na zemljo in v realnost. Torej, popolnoma prav imate, češko predsedstvo se je začelo v pravem plazu dogodkov. Soočali smo se z težkimi izzivi, ki so zahtevali hitre rešitve in seveda nekaterih teh rezultatov nismo uspeli doseči tako hitro, kot bi si želeli smo še vedno relativno mlada, nova država članica Evropske unije, ki prvič prevzema krmilo Evropske unije, tako da gre za ognjeni krst na nek način, ampak mislim, da se bomo uspešno soočili z odprtimi izzivi. Kar zadeva gazo. Rešitev je dolgoročni proces. Naša prioriteta v tem trenutku je krepitev doseženega, dosežene prekenitve ognja kot eh, predpogoj za izboljšanje katastrofalne humanitarne situacije in za povrnitev k političnemu vodenju nadaljnega procesa. Ta situacija je zelo kompleksna, eh, stara vprašanja se zopet vračajo na površje in eh, uloga Sirije in Irana, nadaljni ukrepi Hamasa in seveda je prav tako potrebno v kar se da visoki meri vključiti predsednika Abasa in gibanja Fatah in legitimno vodstvo palestinskih ozemlji. Rešitev z dvema državama je najboljše upanje za trajni mir. S tem v zvezi bo Evropska unija sodelovala z drugimi mednarodnimi partnerji, da bi na ta način nadaljevali za mirovnimi pogovori. Z tega vidika prav tako podarjamo potrebo po otipljivem napredku v postopku palestinske sprave eh, s podporo prizadevanj Egipta in Arabske lige. Tukaj seveda lahko pomagamo, si prizadevamo za to, da bi ta rezultat dosegli več čas, pa moramo seveda imeti v mislih to, da mora biti glavna rešitev oziroma levji delež rešitve je seveda v rokah držav v regiji. Prekinitev sovražnosti po enostransko razglašenej mm, premirju je nekaj, kar ni zagotovljeno. Upamo v teh negotovih razmerah, da je Izrael dosegel svoje ključne cilje in da lahko začne umikati svoje sile. Z razglasitvijo lastne zmage se tudi Hamas pripravlja na prekinitev sovražnosti svoje strani, kot so tudi sami izjavili. Takoj po izraelskem napadu po izraelski invaziji je Evropska trojka obiskala regijo in uspela vzpostaviti koordinacijo in zagotavljanje humanitarne pomoči, prav tako pa je prispevala k odobriti triurne prekinitve ognja. Predsedstvo je kasneje izdalo dve izjavi s tem v zvezi, prav tako pa že pripravlja dnevni red za prihodnje, prihodnji svet za splošne in zunanje zadeve, vključno z sklepi trenutne e, razmere po vrhu v Šarmenšajku so naslednje. Obstaja perspektiva za postopno krepitev dosežene prekenitve ognja, prav tako poudarjamo potrebo po zagotavljanju varnosti za Izrael in pa podporo, ki jo izrazil predsednik Abbas za vzpostavitev neodvisne, demokratične in eh, dejansko izvedljive palestinske države, države, ki bo imela nek svoj obstanek in ki bo živela v miru in varnosti poleg Izraela. Kar zadeva humanitarno pomoč in razvojno pomoč, tukaj imamo tri opozovalce šeškega ministra za znanje zadeve, ki so že odpotovali na misijo v Gazo in upam, da bodo tam čim prej stopili v stik z vsemi nevladnimi organizacijami, z mednarodnimi organizacijami, ki delajo na terenu eh, od mednarodnega odbora Rdečega križa do evropskih institucij in tako naprej in tako dalje. In upam, da bomo do naslednjega zasedanja Gajerka že imeli poročilo o tem, kaj je nujno potrebno. Zdaj, kaj želimo doseči? Želimo doseči dobro delujoč mednarodni nadzor, še posebej v zvezi z teh otapljanjem orožja v gazo. To bi lahko vključevalo tudi spremljanje oziroma monitoring na mejah in uporabo pomorskih operacij strani Velike Britanije, Nemčije in Francije. Strani Izraela gre tukaj za potrebo po odpiranju menih prehodov in odprava trenutne blokade. Češko predsedstvo je že 9. januarja pozvalo Izrael naj popolnoma odpre mejne prehode, prav tako smo izrazili pripravljenost ponovno namestiti sile v okviru misije EUBAM v Rafi. EU preučuje možnost, da bi razširili to misijo tudi na druge mejne prehode. Naslednji cilj je postopno priti do sprave znotraj Palestine. Tukaj mora Evropska unija razviti določene aktivnosti v smeri eh, sprave med Hamasom in PNAM. Tudi energetska varnost je problem, s katerim se soočamo že od samega začetka, odkar smo prevzeli predsedstvo. Naj vas spomnim, da je Češka republika pred prevzemom predsedstva, še bolj pa zdaj tekom predsedstva, vedno ustrajala, da nujno potrebujemo skupno evropsko energetsko politiko. To je naloga, s katero smo soočeni in to je obenem naloga, ki jo na nek način uh, od, smo uh, odrivali v stran in žal zaradi tega velik delež našega prebivalstva zdaj trpi škodo v zadnjih tednih. Kar naenkrat je torej energetska varnost postala prioritetna naloga na dnevnem redu predsedstva. Eh, storili smo vse, kar je bilo v naši moči, da bi prišlo do Eh, ponovnih pogajanj o sporazumu o obnovi dobav plina Evropi. Zaradi težav z ukrajinskim dolgovom in eh, samo ceno tega vprašanja ni bilo možno hitro rešiti, ampak premijer Topolanek je hitro ukrepal, prav tako je bil zelo fleksibilen in učinkovit. Eh, namestili smo že misije za spremljanje dobav, trenutne težave, kar zadeva same dobave plina in pa monitoring. Eh, pa naj bi bile rešene in ravno kar sem bil obveščen, da plin že teče in da so prve dobave plina že na slovaški meje. Ključni nauki so naslednji. Rusija in Ukrajina nista zanesljiva dobavitelja. Zato mora Evropa razmisliti o alternativnih virih in o alternativnih, alternativnih plinovodih. V tem kontekstu postaja projekt Nabuko vedno bolj pomemben. Naslednji nauk je, da liberalizacija na področju energetike v Evropi ne bo enostavna. Razpršitev lastništva energetske infrastrukture v Evropi lahko privede tudi do nevarnosti, da bo prišlo do uprašljivih subjektov tretjih držav, ki bodo vstopali na trg. Zato moramo zagotoviti, da deleži ne bodo prišli v roke podjetij, ki jih dejansko obvladujejo vlade, ki sledijo določenim političnim interesom. In zato menimo, da je potrebno še naprej nadaljevati in še ukrepiti razpravo o energetski varnosti cele Evrope. Seveda smo tudi naklonjeni nadaljevanju dialoga z Rusijo. To je nekaj, kar je v interesu nas vseh, vključno z Rusijo samo, namreč da vodimo vsebinski in intenziven dialog. Tekom našega predsedstva bo verjetno prišlo do bistvenega napredka, kar zadeva končna pogajanja o novem sporozumu o partnerstvu in sodelovanju za Rusijo. Eden ključnih ciljev našega predsedstva je tudi evropska sosedska politika in vzhodno partnerstvo. Vzhodno partnerstvo je nekaj, kar definiramo kot krepitev sodelovanja za vzhodno Evropo. Evropska unija potrebuje jasno, dosledno politiko do zadevnih držav. Predlogi v zvezi z samo vsebino vzhodnega partnerstva imajo seveda pomemben potencial, ne le zato, da bi izboljšali kakovost odnosov Evropske unije s temi državami, ampak eh, tudi zato, da bi izboljšali življenski standard v državah te regije. Ključno je, da se lotimo štirih ključnih strahov. Vzhodno partnerstvo namreč ni nekaj, kar bi bilo naperjeno proti komorkoli, temveč gre za pozitivno politiko za vsaj vseh 27 držav članic Evropske unije in šest držav vzhodne Evrope. V osnovi je ta politika proračunsko neutralna v sedanji finančni perspektivi. Ne bo potrebno bistveno povečevati proračunskih sredstev, ki so namenjena sodelovanju z vzhodnoevropskimi državami. Stroški bodo v primerjavi z prednostmi, ki iz tega izhajajo, zanemarljivi. In eh, nikakor teh stroškov ne bomo utrpeli na račun sodelovanja z drugimi državami. Kot tretje, ta politika dopolnjuje obstoječe regionalne politike in projekte. In četrtič, to nikakor ni neko poceni nadomestilo za širitev, ampak gre za pomeri pripravljen način zagotavljanja splošnega razvoja stabilnosti in blaginje v regiji. Naslednje pomembno vprašanje, ker moramo doseči napredek, pa je evropska perspektiva za Zahodni Balkan napredek v okviru stabilizacijsko-asociacijskega sporazuma, ki bo privedel do približevanja zahodno-balkanskih držav Evropski uniji, je ključna prioriteta češkega predsedstva na področju zunanjih odnosov. Ta dolgoročna prioriteta je nekaj, na kar ne bomo pozabili, kljub teži drugih aktualnih urgentnih vprašanj. Evropska unija je v preteklosti večkrat potrdila, da države Zahodnega Balkana imajo evropsko perspektivo. Češko predsedstvo je odločeno, da bo doseglo nadaljni napredek na tem področju, tako s pomočjo državam kandidatkam pri približevanju Evropski uniji in s pomočjo pridruženim državam, da bi na leti pridobile status držav kandidatk po Črni Gori, ki je uložila prošnjo za članstvo v EU decembra 2008, predvidevamo, da bodo tudi druge države storile enako tekom češkega predsedstva. Predsedstvo se bo prizadevalo za to, da bi na te prošnje odgovorili, seveda z ustreznimi postopki, tako da bo Evropska komisija lahko strokovnega vidika ocenila pripravljenost teh držav in pa samo kakovost reform, ki jih izvajajo. Češko predsedstvo je prav tako odločeno, da bo nadaljevalo s podporo za stabilizacijo in družbeno-ekonomski razvoj Kosova, še posebej v okviru misije EULEX. Kosovo kot del Zahodnega Balkana danes, prav tako kot v preteklosti, zahteva pozornost Evropske unije in to pomembno pozornost. Z tega vidika bomo naredili pomemben prispevek s študijo Evropske komisije, ki bo preučila koristnost stabilizacijsko pridružitvenih inštrumentov za Kosovo. Seveda ne smemo ob strani pustiti dejstva, da ima gospodarska kriza v Evropi seveda svoje posledice, ampak to ne sme ogroziti naših eh, odnosov in naše pomoči Kosovu. Eh, veliko ljudi iz Kosova dela tudi v Evropski uniji in bojim se, da bi lahko utrpeli eh, škodo zaradi krize in da bo to, to državo, ki ima že sedaj 60-odstotno brezposelnost, pahnilo v še večje težave v prihodnosti. Zdaj, kar zadeva čezatlantske odnose. Evropska unija in ZDA sta ključni partnerici v svetu. Obe strani tega zavezništva imata korist od takšnega zavezništva, čeprav naše interese in stališča niso vedno enaki. Ključna naloga češkega predsedstva bo vzpostavitev dobrih odnosov med Evropsko unijo in novo ameriško administracijo, ter potrditi strateški pomen evropsko-ameriškega partnerstva. Določanje same vsebinske agende tega partnerstva bo pomemben del naše naloge. To želimo storiti skupaj z ZDA v dialogu z ZDA. Sam nameravamo obiskati Washington zgodaj februarja, eh, ko bomo predstavili češko predsedstvo novi ameriški administraciji. Nameravam se srečati z novo državno sekretarko, z člani senata in ameriškega kongresa in predstavniki Sveta za nacionalno varnost. Tekom našega predsedstva želimo organizirati tudi obisk Baracka Obame v Evropi, eh, naprimer ob 60. obletnici NATO. Seveda smo zainteresirani tudi za to, da bi zagotovili, da bo tradicionalno srečanje EU-ZDA potekalo v ZDA proti koncu češkega predsedstva. Vrh EU-ZDA spomladi 2007 je ustanovil tudi tako imenovan Četatlanski gospodarski svet kot nov mehanizem sodelovanja. Naš cilj je, da ohranimo interes novega ameriškega predsednika za nadaljevanje vseh sedanjih aktivnosti tega sveta. Naklonjeni smo tudi sprejetju srednje in dolgoročnega načrta aktivnosti in sicer na spomladanskem zasedanju tega čezatlantskega gospodarskega sveta. Čezatlantsko partnerstvo seveda ne pomeni le sodelovanja z ZDA, ampak tudi s Kanado, s katero imamo številne skupne interese še posebej na področju gospodarstva. Hvala lepa za vašo pozornost. Uh, Najlepša hvala, minister, za vašo predstavitev. Zdaj pa prehajamo na običajen format. Glede na to, da imamo kar nekaj prijavljenih k besedi bi predlagal, da se omejimo na minuto in pol vsak. Začel bo gospod Salafranka v imenu skupine EPP. Hvala lepa, predsednik. Dobrodošel, gospod minister, dobrodošli v Evropskem parlamentu v imenu Evropske ljudske stranke. Vam želim veliko uspehov pri vašem šestmesečnem predsedovanju. Naj povem, da z veseljem slišimo, da nameravate čim prej ratificirati Lizbonsko pogodbo, ob tem pa bi vam rad zastavil nekaj vprašanj. Najprej, kar zadeva razmere v Gazi. Res je, da se dogodki odvijajo zelo hitro, razmere se vse čas spreminjajo. Kar nekaj šefov vlad držav Evropske unije je omenjalo deblokado Gaze v zameno za vzpostavitev začasne vlade. Zato sprašujem, ali bi bilo izvedljivo, da se Hamas črta s seznama terorističnih organizacij, če bi se ta odrekel svojemu cilju uničenja države Izrael in če bi se odrekel nasilju, se pravi, da sprejme vsa pogajalska izhodišča palestinskega zakonodajalca. Kot drugo, danes dopolne smo se srečali z generalnim direktorjem eh, generalne direkcije Relex. Govoril je o vzhodnem partnerstvu. Dejal je, da si želi čim hitrejšega napredka in sicer še pred koncem tega predsedstva, se pravi pred koncem mandata sedanje komisije. Zanima me, ali je češko predsedstvo pripravljeno storiti vse, da bi imeli na voljo več sredstev za dosego teh ciljev. Kot tretje, Hillary Clinton, uh, imenovana za novo državno sekretarko ZDA, pravi, da ZDA same ne morejo rešiti vseh problemov, s katerimi se sooča globaliziran, globaliziran svet. Prav tako svet ne bo mogel teh težav rešiti sam brez ZDA. Skratka, poleg eh, srečanj, ki ste jih eh, najavili in poleg deklaracije o dobrih odnosih z ZDA. Me zanima, kaj konkretno želite storiti za to, da bomo izboljšali odnose z ZDA. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Salafranka. Gospa De Kajzer. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister. V imenu naše skupine vas tukaj tudi jaz pozdravljam in eh, tako kot gospod Salafranka, tudi jaz upam, da bo vaše predsedstvo uh, potekalo enako uspešno, kot ste začeli, čeprav niste bili odgovorni za težave, s katerimi ste se soočili. Eh, moje prvo vprašanje zadeva pogajanja za odpravo blokade. Imam pa še dve drugi vprašanji, ki izhajajo iz eh, vseh novic, ki jih danes prejemamo. Prvo vprašanje zadeva kršitve humanitarnega prava in mednarodnega prava, na kar opozarjajo ne le nevladne organizacije, ampak celo komisar Louis Michel je spregovoril o tem, ko je sam večkrat osebno posredoval. Zanima me, kaj namerava storiti češko predsedstvo v zvezi s temi obtožbami o kršitvah humanitarnega in mednarodnega prava in zanima me, kaj, kakšen vpliv bo to imelo na pridružitveni sporazum. Kot drugo, v Gazi je prišlo do izjemnega uničenja in osebno bi si želela preiskavo, ki bi pripravila jasen seznam uničene infrastrukture in strošek za ponovno izgradnjo. Zanima me, ali bo Evropska unija še naprej financirala obnovo, ne da bi eh, v zameno kaj zahtevali od Izraela. Seveda ne gre za vprašanje obnoviti ali ne obnoviti. Jasno je, da je treba obnoviti, ampak kdo je za to odgovoren? Kdo naj plača ta račun? Kaj vi menite o tem? Hvala lepa, gospod Kajzer. Gospod Kacin. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister. Tudi sam vam v imenu naše poslanske skupine želim obilo uspeha pri ratifikaciji Lizbonskega sporazuma ki ga zelo zelo potrebujemo tudi in še zlasti v teh trenutkih tako politične kot tudi gospodarske krize. rad pa bi vam zastavil dve vprašanji obe iz območja zahodnega balkana ali namerava in kako češko predsedstvo pomagati republiki hrvaški da svoje dvostranske probleme s sosedi ki so jo zdaj zaustavili pri odpiranju novih poglavij izloči iz procesa pogajanj z evropsko komisijo. in drugo vprašanje države zahodnega balkana mnoge tudi že kandidatke eh, tožijo druga drugo pred sodiščem v haagu zaradi balkanskih vojn v prejšnjem desetletju. ali namerava češko predsedstvo kakorkoli prispevati k medsebojni pomiritvi v regiji ker bi to veliko prispevalo k pospešitvi procesa njihovega vključevanja v evropsko unijo. gospod minister tudi jaz bi vas eh, izjemoma tokrat toplo pozdravil v evropskem parlamentu v imenu skupine uen. Rad bi vas eh, vprašal po energetski politiki. Vsakeč, ko pride do krize, je ogromno deklaracij, ki govorijo o Nabuku in o skupni energetski politiki. Današnja oziroma sedanja kriza, ki zahvaljujoč tudi posredovanju Unije zdaj prihaja do zaključne faze, eh, še ne pomeni, da bomo imeli v prihodnje mm, zadostne garancije, zato bi se izognili to vrstnim krizam. In zanima me, ali se bo predsedstvo prizadevalo za kakšne dolgoročne pobude, ki nam bodo omogočile to, da v prihodnje se iz, uspešno izognemo takšnim težavam. Še posebej me zanima, kaj bo ustvarjeno glede realne izvedbe projekta Nabuko in eh, realne skupne energetske politike. Hvala lepa, gospod Horaček. Dziękuję bardzo. <laughs> E, Prvni čas Česky, frakce zelených srdečně vítá a zdraví. Hvala lepa. Naj najprej začnem v češčini. E, lepo vas pozdravljam, gospod minister, pozdravljam češko predsedstvo tukaj v imenu naše skupine. Stanislav Markov in gospa Aburova sta bila prejšnji teden na cesti ubita. Kljub e, vsem zagotovilom se položaj človekovih pravic v Rusiji od umora ali politikovske ni spremenil. V skladu z dogovori v Evropskem svetu mora Rusija sprejeti vse ukrepe za zaščito in varstvo človekovih pravic. Moje vprašanje pa je naslednje. Moje vprašanje češkemu predsedstvu, ki si je zadal nalogo spoštovanja človekovih pravic v Rusiji, kaj želite in boste storili v tej smeri, če upoštevate aktualne dogodke. Okay. Hvala lepa. Gospod Čente Filides. Dve vprašanji. Eno se nanaša na energijo. Imamo informacije turškega premija Erdogana, ki je bil včeraj tukaj v Bruslju in menda je grozil s tem, da bo postavil določene ovire za izpeljavo na buka če pogajanja za pristop eh, z Evropsko unijo ne bodo napredovala na področju energetike. Kot vemo, je ena od članic, to se pravi Republika Cipr, uložila pridržek, eh, kar zadeva to poglavje in pogajanja v tem poglavju. In sicer na osnovi odkritja Eh, plina, zemeljskega plina v bližini Cipra. In s tem je prišlo do grožnje strani Turčije. Kako bomo obravnavali te grožnje povezavi z Nabukom? In še eno vprašanje, kar zadeva odpiranje vprašanja energetike. Drugo vprašanje se nanaša na Palestino, glede na kršitve mednarodnega humanitarnega prava na palestinskih ozemlji strani Izraelcev ter kršitev človekovih pravic prebivalstva v Gazi zaradi graditve zidu in nadzora meja z Izraelom, aretacijo več deset tisoč palestincev, omejitve prostega gibanja ljudi in drugih zadev, pa tudi spričo napada na Gazo v zadnjih dneh, kar je predstavljalo grozljivo invazijo, ki je terjala tudi mnoge žrtve. Kako bo to vplivalo na sporozum o sodelovanju med Evropsko unijo in Izraelom in stabilizacijo položaja na tem območju? Hvala lepa. To je bil torej prvi krok vprašanj. V drugem krogu bom še bolj strok, kar zadeva merjenja časa, minuto in pol. Gospod minister, zdaj pa imate besedo vi, potem pa še dva kroga vprašanj. Uh, uh, kar zadeva začasno uh, vlado to ni na dnevnem redu imamo legitimno vlado vlado predsednika abasa ki jo priznava evropska unija in tudi mednarodna skupnost zato ne vem, kdo naj bi prevzel začasno vlado. Kar pa zadeva Hamas. Če se bo Hamas odrekel terorističnim dejanjem in sprijel načela, ki veljajo, pravna načela, potem bi nastopil položaj, ko bi lahko začeli politično razpravljati o Hamasu in njegovem priznavanju. To bi bilo prvo teroristična organizacija Evrope in na svetu. Naprimer, Irska republikanska armada ali kot, kot so osvobodilne vojske v Keniji in tako naprej. Skratka, različne organizacije, ki so se čutile pozvane za boj za določene pravice. Če torej Hamas resnično začne razvijati, se razvijati v normalno politično gibanje, potem bo situacija drugačna, vendar se bo moral odreči terorizmu. ne vem, če lahko odgovorim kaj o notranje palestinski spravi. To je nekaj, kar si vsi želimo. Smo tudi pripravljeni pomagati. Trenutno najpomembnejšo vlogo tukaj lahko odigra Egipt, ki se po najboljših močeh trudi. Naj vas eh, spomnim na to, da je tik pred začetkom te vojne prišlo do prekinitve pogovorov med Al-Fatahom in Hamasom. Lahko samo upamo, da se bodo spet začeli pogovarjati in da bodo posredniki uspešni. Evropska unija lahko tukaj tudi nekaj pomaga, vendar gre za notranje palestinski problem. Kot sem vam že povedal v svojem poročilu, trenutno nimamo nobenih eh, zahtev po večjih investicijah eh, v vzhodno evropsko partnerstvo. ne bom jasen. Ta pobuda se nam ne zdi nekaj, kar bi pomenilo vzpostavljanje struktur, za katere je potrebno veliko denarja, ampak bi morala biti ta pobuda bolj usmerjena v izvajanje projektov. Imamo še nekaj projektov, ki bi jih lahko bolje koordinirali, bolje razvijali vendar pa trenutno ni nekih eh, potreb po financiranju. Eh, eh, Kar zadeva odnose z ZDA, sem vam prav tako že povedal, da bom obiskal Washington naslednji mesec in da smo že začeli z s pogovori z predsednikom Obamo glede obiska v Evropi. Upajmo, da bomo uspešni pri teh dogovorih. Na vrhu za ZDA pa bomo obravnavali pomembna vprašanja. sploh kar zadeva položaj v Afganistanu in tudi odnose s Pakistanom. Z ZDA se moramo pogovarjati tudi o mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu in o nujnih vprašanjih, ki so se pojavljali prejšnji tednih. Prav tako moramo rešiti problematiko z Irana in njihovega razvoja jedrskega programa to bodo najpomembnejše zadeve, o katerih se moramo z ideja pogovarjati. Zdaj pa, gospod Gihti Kajzer. Well, uh, I do think that, uh, I do think that president... Menim, da predsedstvo trenutno ne sme delovati kot uh, sodnik. Nikoli se nisem. Se nisem srečal z vojno, v kateri bi popolnoma spoštovali človekove pravice. Zato se moramo zdaj osredotočiti na nujne humanitarne ukrepe v Gazi. in se potem lotiti obnove gaze. Seveda, eh, če bo potrebno, da je prihajalo do kršitev mednarodnega humanitarnega prava, bomo prisiljeni ustrezno ukrepati vendar pa je treba to najprej potrditi, potem pa lahko naprej o tem razpravljamo. Pripravljamo srečanje z ministrstvo za zunanje zadeve Izraela in tudi ustrezna ministra na drugi strani. Imeli bomo dva ločena sestanka v dveh eh, dneh. Seveda pa se moramo zavedati tega, da kar pač je treba storiti v Gazi, kar zadeva humanitarno pomoč in obnovo, bo potrebno izvesti ob določeni podpori Izraela. To se nanaša tudi na odpiranje meja in podobno. Zato moramo ohranjati tesne stike tako z Izraelom, kot tudi arabskimi državami. To seveda ne bo najlažja naloga upam pa, da bomo temu kos. Kar zadeva vprašanje gospoda Kacina. Kot sem že povedal v uvodni predstavitvi, je problematika Zahodnega Balkana pri tej problematiki naš cilj, da bi vse države Zahodnega Balkana čim bolj približali Evropski uniji. S končnim ciljem, da bodo vse postale v končni fazi članice Evropske unije. V tem trenutku je Hrvaška najbolje pripravljena od teh držav. In vsi pričakujemo, da se bo postopek pridruževanja nadaljeval neuvirano. Zavedamo se, da obstaja bilateralni problem med Hrvaško in Slovenijo. Problem, ki ga bo treba rešiti, ki ga morata rešiti prizadeti strani. Evropska unija lahko pri tem pomaga, če se obe strani s tem strinjata. Lahko odigramo določeno vlogo pri iskanju rešitve. Sveda pa je jasno, da morate biti obe strani pripravljeni na kompromise. in dajo ti prave koncesije. Brez tega rešitev ne bo mogoča. Zato resnično upamo, da bo ta problem podedovan od preteklosti, da ta problem ne bo tak, da bo blokiral nadaljna pogajanja za pristop Hrvaški, Evropski uniji in tudi drugih držav Zahodnega Balkana Evropski uniji. Seveda se moramo zavedati, da ta spor ni samo problem za Hrvaško in Slovenijo. temveč da je tudi zelo slab vtis eh, glede te situacije v slab čisto v Evropski uniji. Upam, da se obe strani zavedata svoje odgovornosti v tej zadevi. Odgovornosti za rešitev tega problema in to čim prej. Uh, concerning the energy policy, ker zadeva energetsko politiko in vprašanja povezana s tem eh, vprašanje gospoda Šivanskega. Kot veste, je Nabuko trenutno pobuda, ki je v rokah zasebnih podjetij ne Evropska unija, ne države članice Evropske unije niso tukaj neposredno vključene. Zato moramo tem državam, tem podjetjem pomagati z zagonom projekta. Gre pa seveda za vprašanje pridobitve zadostnih količin plina za polnjenje nabuka. Začeti moramo z intenzivnim dialogom vsemi udeleženimi državami za Češko kot eh, predsedujočo Evropski uniji je tako nastopila naloga, da organizira srečanje na temo tako imenovanega južnega koridorja. tako naj bi potekalo srečanje med Evropsko unijo ter tranzitnimi državami, kot, eh, Turčija, kot so Turčija, Gruzija in Armenija, ter državami proizvajalkami na cele, celotnem območju Kaspijskega jezera. Mislim, da bo to zelo pomembno srečanje. Um, um, kar zadeva vprašanje gospoda horacheka ja vam povem da pripravljamo razpravo o tem na svetu za eh, splošne zunanje zadeve kajti menimo da je to velik problem. da gre za hude kršitve človekovih pravic, do katerih ne bi smelo prihajati v kakršnikoli evropski državi. And then we have the next. Do we have? Yes, uh, yes, oh yes, oh, we have the Cypriot question. Kar zadeva ciprsko vprašanje, gospod Tifilides. Nekaj sem že razložil, mislim pa, da je v končni vazi tudi v turškem interesu. da postane ali da je zanesljiva tranzitna država. In tudi v interesu Turčije, da ne sledi slabim vzgledom. In pogajati tranzit z. Uh, plina, nafte z političnimi cilji. Gre za tranzitno državo in eh, v tranzitu je tudi veliko denarja. Vsakršno vključevanje drugih političnih problemov v to problematiko bi bilo neproduktivno ali celo kontraproduktivno. Češko predsedstvo se zauzema za to, da tudi če nekega dne postane članica Evropske unije. Upamo, da bo proces reform v Turčiji še tekel lepo naprej in da bo tako potekal tudi proces reševanja sporov s Ciprom, ker je drugače, bo prišlo do blokade pogajanj za pristop. Hvala lepa. Ne še trenutek. Pozabil sem odgovoriti na eno vprašanje, kar zadeva kršitve človekovih pravic palestincev. A bo to imelo vpliv na naše sodelovanje z Izraelom? sodelovanje in izboljšanje sodelovanja z Izraelom je nekaj, za kar so potrebni pogoji. Prvi pogoj za to je, da z Izraelom si izpogajamo boljši prožaj palestincev. Dokler Evropsko unija ni bila sprejeta kot resnični partner strani Izraela, nismo mogli doseči veliko, tudi ne pri tako ključnih vprašanjih. Zdaj pa so nam izraelci prisluhnili, kar predstavlja uspeh eh, evropske diplomacije. Odkrito govorimo tudi o kršitvah človekovih pravic, če gre za kršitve pravic eh, palestincev ali kogarkoli drugega. In kot sem že povedal, na vsak način je v interesu Evropske unije, da vzpostavi čim boljše odnose tako z arabskimi državami kot tudi z Izraelom. Hvala, gospod minister. Prehajamo na drugi krok vprašanj, gospod Peterle. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani gospod eh, predsednik, spoštovani kolegi. E, pridružujem se čestitkam k ambicioznim ciljem češkega predsedovanja in dobrim željam k čim boljšemu uspehu še posebej ko gre za odločenost glede napredka držav zahodnega balkana na poti v evropsko zvezo. jaz sem prepričan <clears throat> na podlagi vaših besed da češko predsedstvo lahko pomaga k sprostitvi pogajalskega procesa med hrvaško in evropsko zvezo tako da bo temeljil samo na kredibilni pogajalski podlagi se pravi na kredibilni pogajalski dokumentaciji. jasno je da slovenija ne more pristati na to da se skozi pristopno dokumentacijo eh, prejudicira bodoča meja med obema državama in jaz vidim za rešitev mejnega vprašanja zelo dobre izglede če bo upoštevana glede tega skupno stališče obeh držav ki je bilo proglašeno na dan proglasitve obeh držav petindvajset šest tisoč devetsto enaindevetdeset jaz cenim pripravljenost češkega predsedovanja za pomoč s prepričanjem da ima vključitev tretje strani samo eh, smisel samo v primeru če sledimo najprej načelu pacta sunt servanda v tem duhu si želim da napredujemo in zmagamo skupaj hrvaška slovenija in evropska zveza pod češkim predsedovanjem. gospod rovček imam tri kratka vprašanja. prvo se nanaša na Lizbonsko pogodbo. Povedali ste že, da potrebujemo ratifikacijo Lizbonske pogodbe, ker potrebujemo bolj koheredno zunanjo in dan politiko. Seveda potrebujemo Lizbonsko pogodbo tudi za druge politike. Mnogi kolegi stalno sprašujejo, kdaj bo Češka republika ratificirala Lizbonsko pogodbo. To je tudi moje vprašanje. Kdaj, če sploh, bo Češka republika ratificirala pogodbo? Drugič, naj se vrnem v gazo. Dejali ste, da m, mm, naša pozicija v odnosu do Izraela ni tako močna. Ne pogovarjamo se s Hamasom. Kako bomo torej organizirali ne samo humanitarno pomoč, temveč tudi mirovne operacije, kako bo potekala obnova v Gazi, če se ne bomo pogovarjali z oblastmi v Gazi z Hamasom. Torej. Dejstvo je, da Gazi vlada Hamas. In še tretje vprašanje, popolnoma se strinjam z češkimi prioritetami. Češka republika ima izkušnje in znanje na področju vzhodne republike razsežnosti. Seveda pa je treba storiti kaj tudi druge, naprimer na področju Sredozemske unije. Francosko predsedstvo je naredilo zelo dober začetek, kar zadeva južno razsežnost, kakšne eh, so tu naloge češkega predsedovanja. Hvala lepa, hvala lepa gospod eh, Rovček, gospod Macakis. Gospod minister, popolnoma se strinjam s tem, kar ste povedali, da mo se moramo pogovarjati s Hamasom. Vendar pa im imamo seznam organi eh, or turističnih organizacij. Če bomo spreminjali eh, tiste, ki so na tem seznamu, zakaj sploh imeti tak eh, seznam? Kar pa zadeva NATO. NATO je stebr varnosti v Evropi. 26 od 27 članic Evropske unije je članic NATO z izjemo Cipra. Bi lahko delali na tem, da bi ciprsko vlado pripričali, da pristopi NATO? Boste tudi delali na tem, da bi pripričali Turčijo, da ne oporeka, torej da ne vlaga veta v člans, proti članstvu Cipra v NATO? Kar zadeva škodo v Gazi. Večina infrastrukture je uničene, večino te infrastrukture eh, so zgradili z finančno pomočjo Evropske unije. Pravite, da Evropska unija ne bo plačevala za rekonstrukcijo, temveč eh, boste za to plačevali ZDA in Izrael. In še nekaj o zamenjavi vlade v ZDA in eh, odnosom Rusije A imate kakšne pomisleke glede postavitve raketnega ščita v vaši državi? Hvala lepa. Gospod Poselt. Gospod uh, predsedujoči sveta, sem pač v esenci za Hrvaško in Kosovo. Zato naslednja vprašanja. Prvič, stajajo bilateralni problemi med um, različnimi državami, do tega je prihajalo tudi v prejšnjih procesih pristopa, ki pa ni pri, neslo blokade, ne glede na bilateralno vprašanje, kakšne možnosti vidite za to, da bi vplivali na to, da bi vsa pogajanja odprli še pod eh, češkim predsedovanjem, tako kot je to zahteva Evropski parlament, tako da bi lahko s pogajanjem zaključili do konca tega leta, če bo napredek eh, takšen, kot si ga želimo. Drugo vprašanje. Rešitev vprašanja Kosova temelji na. Atisarjevih predlogih in predlogih iz zakonodajna gre za nedeljivost eh, Kosova, pravice manjšin so opredeljene v ostavi eh, Kosova. Zdaj me zanima, kako naj bi se to upoštevalo, kako pa je tudi za nedeljivostjo Kosova pri. Ste tudi vložili. Uh, določen pomislek, eh, kar zadeva nedeljivost. Eh, In še eno vprašanje, kar zadeva Rusijo, kotokovski lebedjev ujetnika iz, eh, vpraš, iz afere Jutex. Kaj boste naredili na tem področju? Hvala lepa, gospod Pinjor. Naj še enkrat povdarim, da je Češka republika prva centralnoevropska država ki jih nastopa v tej vlogi in eh, pripričan sem, da boste dobro upravili svojo nalogo. Gospod minister, naj povem, da sem bil presenečen prejšnji teden pri debati o človekovih pravicah in sicer ni bil nišče prisoten na strani češkega predsedstva. To me je nekoliko presenetilo, kajti spominjam se srečanje pred 20 leti o meji med Češko-Slovaško in eh, Polsko, kjer je bilo prioritetno vprašanje za nas eh, varstvo človekovih eh, pravic med nemškim predsedovanjem. Je bil poslan opazovalec v Evropski parlament. Moje vprašanje za vas je torej, kakšne naloge, kakšno strategijo imate na področju varstva človekovih eh, pravic v naslednjih mesecih, ko boste predsedovali Evropske unije. Hvala lepa. Gospod Oniškjevič. Hvala. Imam dve vprašanje. Eno vprašanje se nanaša na zaskrbljenski, jo izraža Evropski parlament večkrat in sicer, kar zadeva Nabuko in druge projekte. Parlament je izrazil potrebo po finančni zavezi Evropske unije, zato da bi pospešili ta projekt. Zdaj pa bi vam nekaj pribiral iz izjave gospoda Baroza, rekel je, želimo si hitro prvi dogovor v svetu po predlogu komisije za 5 milijard evrov neporabljenega denarja, ki bi ga uporabili za infrastrukturne projekte, predvsem na področju energetike. Bo češko predsedstvo priporočilo sprijem takšne odločitve, kot jo je predlagala komisija. In drugo vprašanje se nanaša na uh, veliki načrt eh, predsednika Medvedjeva ki govori o novem eh, varnostnem načrtu za Evropo. Po zadnjih eh, dogodkih je Rusija dala to vprašanje na let, eh, pa vendar obstaja, kako se bomo lotili te problematike. Hvala lepa, gospod Borok. Gospod predsednik, gospod predsednik sveta, dve kratki pripombi. Prva. Dejali ste, da ste v tesnem stiku z Washingtonom. A to pomeni, da obstaja možnost, da bo ameriška administracija vprašanje Bližnjega vzhoda postavila na prioritetno listo na začetku eh, svojega dela, tako da bi lahko to, ta problem čimprej rešili. Pri tem eh, bi eh, vas podprl, kar, glede tega, kar ste rekli o Hamasu. Naši partnerji so zmerni palestinci ki pa morajo pokazati, da lahko vodijo svoje ljudstvo. Ne moremo se pogajati z tistimi, ki, še vedno, ki še vedno zastopajo teroristična dejanja. In drugič, po težavah, ki se jih je eh, lotilo tudi češko predsedovanje, eh, kljub problematiki zaradi nesprejetja Lizbonske pogodbe, a ne bi bilo zdaj ali ne bi bil zdaj pravi čas, eh, da okrepimo pogajanja z Rusijo glede eh, okrepitve sodelovanja, tako da bi izkoristili eh, ta dogodka, da pridobimo zavezujoče pogoje glede dobave energije. Hvala lepa, gospod Brok, in s tem smo zaključili drugi krok, gospod minister. Sag mal, kann man den, den Tisch dann nicht mal abmontieren? Nicht mehr. Um, bist du das hier? So, I would like to answer to member of Rad bi odgovoril na vprašanja poslancev. Budimo odkriti. Skušali bomo storiti vse, kar lahko, da bi pospešili pristop Hrvaške k Evropski uniji. Na vse zadnje smo se že pred kar nekaj časa odločili, da če Hrvaška izpolni kriterije, bo lahko pristopila k Evropski uniji in tega se moramo držati. Pomembno pa je, da se reši bilateralni problem z sosednjo državo. Pri tem smo pripravljeni pomagati, ampak zgolj, če bi našo pomoč sprejeli obe strani. Praktično gre za problem, ki ga morata rešiti sosednji državi. Kar zadeva vprašanje poslanca Rovčeka. O češki ratifikaciji težko govorimo vendar pa sem optimističen. Prepričan sem, da bo do ratifikacije prišlo v bližnji prihodnosti, vendar pa nisem član parlamenta. Vem pa, da je parlamentu zelo všeč, če je določen časovni načrt strani vlade. Torej, počakati moramo, da bo to pravočasno uvrščeno na program parlamenta. Sem pa izjemno optimističen. Sem tudi prepričan, da bomo pogodbo ratificirali, vendar pa ne vem točno kdaj. Gaza. Posem jasno je, da ima Hamas zelo močno pozicijo, zelo močan položaj v Gazi. O tem ni nobenega dvoma. Seveda, moramo poskrbeti za normalizacijo te situacije. Sam sem govoril o političnih eh, problemih. V tem trenutku ne moremo sprejemati nobenih političnih pogovorov s Hamasom. V veliki meri smo odvisni od Egipta, ki je prijateljska država, kakor tudi od drugih držav, ki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 O obnovi bomo razpravljali pri konferenci februarja. Egipt bo odgovoren za organizacijo te konference. Egipt namreč sodeluje pri reševanju tega konflikta in tudi meji na Gazo in zaradi tega smo se odločili, da bi moral konferenco organizirati Egipt. Mislim, da je to pomembno, kajti pri obnovi bodo veliko vlogo igrale tudi številne arabske države, ne skolj Evropska unija. Sedaj pa k evro-sredozemski uniji. Seveda, bomo nadaljevali kot predsedojoči s politiko Evro-Sredozemske unije. Seveda je partnerstvo pomembno za Evropo, tudi vzhodno partnerstvo, o tem ni dvoma. Tesno sodelujemo tudi z Egiptom in pa Francijo ki je na drugi strani sredozemlja, oziroma ki predseduje na drugi strani sredozemlja. Okoliščine so zdaj po tem konfliktu postale veliko bolj težavne, to priznavam, vendar pa mislim, da bomo lahko dosegli napredek tudi na evrosredozemskem območju. zastavljeno mi je bilo vprašanje v povezavi s Hamasom in pa uvrstitvijo na seznam terorističnih organizacij. Ne gre, kot sem že dejal, zgolj za izjave, gre za konkretna dejanja. Torej, Hamas mora prekiniti s terorističnimi dejanji. Zelo koristne pri tem so izkušnje iz Irske. Tam se je Ira odločila, da se bo odrekla oboroženim napadom. In ko takšnih napadov res ni bilo, ko je bilo konec terorizma, so bili sprejeti kot partnerji. Podobno pa mora veljati tudi za Hamas. Naslednja tema NATO. Država lahko postane članica NATO, če se s tem ustrinjajo vse članice NATO. Torej, če se vse obstoječe države, če bi se vse obstoječe države članice NATO strinjale z pristopom Cipra, bi bil takšen pristop seveda mogoč. sedaj pa k infrastrukturi v Gazi. Prepričan sem, da bo do vlogo odigrali ZDA, morda bo kaj storil tudi Izrael, tega ne vem, ampak veliko večino bodo morale storiti arabske države, zalivske države in pa Evropska unija. Priznavam, da je to že nekoliko frustrirajoče namreč da obnavljamo isto stavbo, ki je bila že sedemkrat uničena. Ampak, kakorkoli že, glede na to, da smo državljani enega izmed najbogatejših delov sveta, ne moremo reči ne sosedi, ki je v resničnih težavah. In tisti, ki živijo v Gazi, so res v hudih težavah. Torej, kljub tej frustraciji, ki jo čutimo, jim moramo pomagati. Gospod Poselt, zastavili ste vprašanje v povezavi s Hrvaško. Storili bomo vse, kar lahko, da odpremo poglavja, ki so še zaprta, da bi Hrvaška lahko dosegla napredek. Mimo grede pa naj vam povem še to. To ni edini primer, ko je prišlo do blokiranja pristopnega procesa. Cipr je blokiral tudi pristopni postopek Turčije. In sedaj se je to zgodilo v primeru Hrvaške. V obih primerih je to obžalovanje vredno. Kosovo. Seveda moramo zagovarjati svoje stališče in sicer, da je Kosovo enotno in da ga ni moč deliti. To je prav. Za nekaj časa smo morali sprejeti situacijo na terenu in morali smo se upreti skušnjavi ter uveljaviti našo voljo za silo. Sporazum med Združenimi narodi in Srbijo pa je ustvaril novo situacijo. Kakorkoli že, severni del Kosova je še zmeraj del Kosova in kot takšen je tudi priznan. Seveda pa razumem situacijo. Veliko je bilo nasilnih dejanj na Kosovo in za ta dejanja niso bili odgovorni samo Srbi, ampak tudi prebivalci Kosova tudi Kosovo nima čistih rok. Zaradi tega moramo situacijo sprejeti takšno, kot je. Moramo pa poskrbeti za enotno upravo za Kosovo. Košček za koščkom bomo, saj tako menim, dosegli naš cilj. Yes. Yes, it was, okay.

mnenje, da bi morda morali biti v Strasburgu, ko ste razpravljali o človekovih pravicah. Kot veste, je to ena izmed prioritet češkega predsedstva. Naše ministrstvo pa je bilo rahlo zaposleno z dvima manjšima problemoma. Eden je bil Gaz, drugi pa Gazprom. In zaradi tega smo izpustili ta pomemben sestanek v Strasburgu. Upam, da bomo naslednjič prisotni pri tem sestanku. Poskušali bomo vsaj zagotoviti našo prisotnost, kajti človekove pravice so zame eden izmed eh, najpomembnejših načrtov v naši zunanji politiki. Strategija za izvajanje človekovih pravic. Mislim, da je strategija dokaj jasna. Moramo poskrbeti za pogovore z vsemi partnerji. Človeške pravice so temeljne pravice vseh. In sem bi morali jasno povedati, da če si želijo dobrih odnosov z Evropsko unijo, potrebujejo jasen odnos do človekovih pravic. Včasih naletimo na partnerje, ki so. ki zanemarjajo človekove pravice. Res je, da v zunanji politiki pač ne moremo vedno izbirati svojih partnerjev in zaradi tega včasih končamo v partnerstvu z državami, ki sploh ne upoštevajo človekovih pravic. Naša politika človekovih pravic pa seveda uspodbuja spoštovanje le teh, podpiramo nevladne organizacije in gibanja za človekove pravice v našem boju, za našim bojem ne bomo nikoli odnehali, pa naj bo to v Belorusiji, Burmi, ali pa kjerkoli drugi. Enako velja tudi za Rusijo. Um, hope, uh, we, we uh... V Evropski uniji eh, razpravljamo o novi politiki za človekove pravice in demokracijo. Upam, da bo ta načrt, ta projekt sprejeti in sicer še letos. Dvakrat mislim, da sem že govoril o Nabuku. Če bi Evropska unija postala aktivna pri projektu Nabuko, bi to imelo velik, velik pomen. Potrebna so sredstva za infrastrukturo, za dobavo energije v Evropo. Soočili smo se z eno največjih pomankljivosti evropske politike, namreč nimamo skupne energetske politike, vendar pa se ji vedno bolj približujemo. In če bi komisija odmrznila nekaj sredstev, bi jih lahko vložili v to energetsko infrastrukturo in to bi bilo zelo, zelo dobrodošlo. Ja, in povsem prav imate, da se je v energetski krizi pojavil načrt Medvedjeva, ki je bil bolj kot neizveden. Oziroma, ki je izginil to ni nova ruska ideja. Gre za varnostno arhitekturo, ki jo poznamo še iz sovjetskih časov. Moji polski prijatelji se bodo spomnili zarapackovega načrta. Takšnega je predstavil tudi predsednik Medvedev. ni bil dovolj dobro pripravljen. Pa vam je šlo bolj za ideje, ki jih je uvedel v razpravo. Mislim, da bi bilo pomembno, da nadaljujemo z dialogom z Rusijo, vendar pa imamo razmeroma dobro varnostno arhitekturo v Evropi, ta pa bi delovala veliko boljše če bi jo vsi pripravili ob ustreznem trenutku, če bi delali na tej strategiji, potem bi morda Rusija storila to, kar je obljubila v preteklosti. Verodostojnost bi bila s tem večja in ko bi arhitektura delovala, Potem bi lahko razpravljali o dodajanju novih elementov, vendar pa se bojim politike, ki se začne z besedami delajmo na oblikovanju nove evropske varnostne arhitekture, strategije. Nekatere strukture varnostne strategije pa so potem v kriznih situacijah ohromele. Torej, najprej moramo spraviti v red obstoječo infrastrukturo, potem pa lahko razpravljamo o novih elementih. Prehajamo še k tretjemu delu. Ne, nekaj sem pozabil, pravi gospod zunani minister. Uh, uh, uh, ja, Rad bi odgovoril še poslancu Evropskega parlamenta Elmarju Broko. Ne vem. Kaj meni z občutki slabe vesti v Rusiji? Nič takšnega nisem opazil. Ravno nasprotno. Mislim, da so v tem trenutku precej zadovoljni in lahko izhajamo iz tega. Govoriti oziroma poskrbeti moramo za dialog z Rusijo, ta mora biti konstruktiven in upam, da bomo dosegli določen uspeh. Vendar pa mislim, da je v tem trenutku ta dialog še zmeraj precej težaven. Mogoče bomo imeli bolj intenzivne pogovore, če bo seveda predlagal kdo kakšno bolj učinkovito strategijo za pogovore z Rusijo. Ti so nekje nastopni, ki se jaz spomnim iz svojih mladih dni, minister za zunanje zadeve gospod Komika, ki je bil znan po svojem njet me spominja na današnjo situacijo, vendar pa upam, da bomo vseeno dosegli določen uspeh. Mogoče bo Rusija spoznala, da je pri sporu z Ukrajino račun plačala Evropska unija in da to za nje ni bil prav velik uspeh. Izgubili smo svoj ugled zanesljivega dobavitelja in Zmanjkalo je veliko dobre volje v Evropi. Osebno mislim, da so odnosi z Rusijo eden izmed najpomembnejših delov naše skupne in podarjam skupne evropske zunanje politike. Dokler bodo različne, različni evropski politiki romali v Kremelj z iluzijo, da bo vsaka posamezna država lahko dosegla boljše pogoje v Rusiji kot pa Evropska unija kot celota, ne bomo dosegli nobenega uspeha. Moramo najti skupno evropsko politiko. Thank you, thank you, uh, uh, Hvala lepa najprej zato, da niste izpustili Irmarja Broka in drugič zato, da ste dokazali, da imate dober spomin v vašem delu Evrope, kar bo najbrž služilo evropski skupni zunanje politike, kajti potrebujemo spomin, da ne bi ponavljali zgodovine. Najlepša hvala, sedaj pa prihajamo k zadnjemu krogu in še bolj krut bom. Ne vem, kako dolgo je lahko minister z nami, kolikor dolgo želite. Obok. Oh, <laughs> okay, so Mr. Beasley gave up his vote, yes? Gospod Beasley. Eno minuto vam dajem na voljo. Gospod Beasley se je odrekel svojemu času za govor, Jana Hibaškova je na vrsti. Welcome, thanks for floor. Uh... Najlepša hvala za besedo. Najprej se vam zahvaljujem za vsa prizadevanja, ki ste jih vložili v situacijo v Gazi. Zahvalila bi se vam rada tudi za prijazne besede glede Lizbonske pogodbe. Prepričana sem, da ne samo naša država, ampak celotna Evropska unija res potrebuje ta instrument, da bi lahko dosegla napredek. Moje prvo vprašanje je povezano za situacijo v Gazi. Prav pogosto, gospod minister, omenjate Sirijo in Iran. Kako se bo konflikt v Gazi odražal na evropsko politiko do Sirije. Moja druga točka pa je povezana z čezatlantskimi odnosi. Predvidevam, da bo bodoči temelj kratkoročne oziroma srednjeročne strategije najbrž Afgani Afganistan. Dobro se zavedam dejstva, da nismo NATO, vendar pa me zanima, kakšna bo politika Evropske unije do Afganistana. Moje tretje vprašanje pa je povezano z zelo pomembnimi informacijami in predsednik je prekinil govornico. Dve vprašanji ste zastavili. Sorry. Se opravičujem. Nadaljujemo. Z gospod Napoletano izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sama ne bi rada zagovarjala Hamasa, vendar pa bi vas rada spomnila, da je to gibanje uspelo zagotoviti dolgo premirje in glede, v tem času se ni zgodilo nič, blokada gaze je ostala. Torej, pozor. paziti moramo, da ne bomo preveč okropili Abu Mazna kot eh, rezultat te vojne, kajti na ta način bi ga zgolj še bolj oslabili. In kar zadeva obnovo, mislim, da se s tem vprašanjem ne smemo ukvarjati ideološko. Ne smemo poslušati zgolj Izraela. Vstajali so različni poskusi, različna mnenja, Sarkozija pa tudi Gordona Brauna poslušati moramo tudi palestinsko stran. Kar zadeva eh, Sredozemsko unijo, tukaj se že pojavlja kriza. Predsednik, zanima me, ali ne bi bilo najboljše dati Sarkozijev, ki je bil prvi sopredsedujoči, možnost, da ostane sopredsedujoči skupaj z Mobarakom, dokler ne bo eh, stopila v veljavo Lizbonska pogodba. Kaj mislite? Moldegracije. Najlepša hvala. Gospod Duff. Uh, uh, uh, Gospod predsednik, najlepša hvala. Najprej glede terorizma. Britanci so začeli pogovarjati z Irci, preden je Ira prenehala z terorističnimi napadi. Moje vprašanje pa je povezano z vojaškimi enotami francozov, nemcev in pa britancev na meji z gazo. Prvič bodo te tri države poslale svoje enote na palestinsko ozemlje za kar nekaj časa in rad bi slišal več o obsegu teh enot, o natančnem časovnem načrtu in o pogojih za njihovo napotitev. Ali mi lahko obljubite, gospod Schwarzenberg, da bo parlament obveščen in da se boste s parlamentom posvetovali. Pred napotitvijo misije v okviru skupne varnostne in obrambne politike. Napotitve te misije v Gaza. Hvala. Gospod Galer. Hvala lepa. Gospod predsedujoči sveta, želim vam veliko uspeha pri vašem predsedovanju. Ali se vam ne zdi problem ta, da kvartet za bližnji vzhod ne deluje enotno, ampak da so najprej predstavljene posamezne pobude, ki so potem predložene Izraelu in pa Palestini. Za novo ameriško administracijo bi se to lahko spremenilo. Tako bi vsaj mednarodna skupnost imela enotno mnenje. Drugič, glede na to, kar je povedal kolega Duff, še zmeraj se bojim, da bomo spet financirali obnovo, ker je zdaj vzpostavljeno premirje. Prava prisotnost na terenu in sicer ne zgolj v bližini Gaze oziroma okoli Gaze, ampak tudi v Gazi, te volje ne vidim v kvartetu. Ali je torej to naš cilj ali smo zavezani temu? Hvala lepa, gospa Gomes. Gospod minister, na področju čezatlantskih odnosov je predsednik Obama dejal, da bo zaprl zapor v Guantanamo in to žalostno poglavje delokalizacije mučenja. Vi naj bi sprejeli koordiniran pristop glede sprejema zapornikov iz Guantanoma, kako napredujemo pri tem. In še drugo vprašanje, ki ga je zastavila Jana Kibaškova. Guantanamo bo ključnega pomena v odnosih z ZDA vendar pa nimamo prave strategije. Kakšen bo prispevek Evropske unije? Landsbergis. Gospod Landsbergis. Eh, Hvala lepa. Gospod minister, brezkončna vojna v Palestini se nikoli ne konča. In se ne bo končala, dokler Izrael ne bo šel v eksil, ali pa, kar je seveda demokracijam ljubše, dokler si Hamas ne bo premislil. Hamas in nekje v ozadju za njim Iran. Pomislite na takšne spremembe v načinu mišljenja Hamasa. Sodelovanje z Izraelom kljub uničenju oziroma cilju uničenja Izraela je skoraj da nemogoče. Izstreljevanje raket v Izrael se nadaljuje. Te dejavnosti so podobne že blaznosti, ampak nagrajujejo jih nebesa. Mogoče bi lahko saj nekoliko pojasnili. razloge za trpljenje palestincev. Mogoče boste spremenili mnenje. Ja, ker smejte se. Ampak mogoče se bo to vendar zgodilo. Uh, Juri. Gospod Juri. Hvala. <clears throat> Gospod minister, niste odgovorili izmed prejšnjih vprašanj tudi na vprašanje kolega iz Cipra, o vašem mnenju do jedrskega ščita v evropi. ne dvomim da je pozitivno glede na to da vaša država pri tem projektu sodeluje ampak sprašujem zlasti ob vašem poudarku o pomenu odnosov z rusijo ali ne bi utrjevalo te odnose in eh, izboljšalo eh, okolje znotraj katerih bi se ti odnosi razvijali odstop od projekta jedrskega ščita oziroma ali vas ne skrbi soodgovornost eh, ki jo prevzemate pri tem da sodelujete pri tem projektu v kolikor bi ta projekt vendarle spodbudil k novi oboroževalni eri. vemo da rusija gleda na ta projekt kot na grožnjo do lastnega obstoja do lastne varnosti in se že začenjajo aktivnosti za novo oboroževalno spiralo. Thank you, Mr. Beasley. Hvala lepa, gospod Bizle. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Predsednik je v odgovor glede na Buko dejal, da če bi komisija odmrznila sredstva, bi bila to dobra ideja. Tukaj so uradniki komisije, ali bi lahko morda odgovorili na to vprašanje, ali namerava komisija odmrzniti sredstva ali ima kakšne druge predloge. Predlaga oziroma uradno predlagam, da bi povabili komisarja Pibalksa na razpravo o tem. Trojka, švedsko in francosko predsedstvo, ali se z obema pogovarjate glede sinergije Črnega morja. Pa še besedica terorizem, mislim, da se prepogosto uporablja. ali oziroma če bi bila moja država napadena, bi me napadalci opisali kot terorista, mogoče bi morali iti nekoliko globje. Mogoče bi lahko vi organizirali konferenco v Pragi po izraelskih volitvah in povabili bi lahko Izraelce, Palestince, ZDA, predstavnike Združenih narodov. Mm in uh, tako bi lahko evropejci prevzeli pobudo. Hvala lepa. To je bilo zadnje vprašanje. Sedaj pa ima besedo gospod zunani minister. important countries uh, as such, but of course in the. Ja, to so seveda pomembne države, ampak treba je to razumeti v kontekstu politične situacije. E, predvsem v Gazi in na celotnem palestinskem območju. Kot veste, je nekaj evropskih držav, ki so se skušale pogovarjati s Sirci, nemški znani minister, potem predsednik Sarkozy, ki se je odpravil v Damask. In zdi se, da je bil rezultat ta, da je Sirija prikimala temu premirju, kajti očitni znak tega je bil ne le to, da so poveljniki na terenu, poveljniki Hamasa na terenu v Gazi sprejeli to premirje, ampak tudi vodstvo Hamasa, ki je v Damasku in tesno sodeluje s sirskim vodstvom, je tudi sprejelo to premirje. Torej tisti, ki so privedli do določenih rezultatov in upamo, da bodo ti rezultati vzdržali kar zadeva Iran v tem trenutku. Je naše stališče previdno, ampak le malo je dvomov glede tega, da je Iran tisti, ki financira Hamas in Hezbollah. To je, mislim, da dokaj očitno. In jasno je, da ima tudi velik vpliv. Morda je vsa ta politična razprava med Iranom in Evropo in ZDA. Razprava, ki je pač zgolj, eden, zgolj ena od figuric na šahovnic, ki jih imajo in bojo to v prihodnje še uporabili. Kar zadeva Afganistan, o tem bomo govorili na vrhu EU-ZDA, kar pa zadeva samo varnost v Afganistanu in pa izgradnja demokracije v Afganistanu, to je v prvi vrsti naloga Evropske unije in vemo, kako pomembna je tudi civilna plat naših prizadevanj v Afganistanu. In tukaj so zelo pomembna prizadevanja Evropske unije in posameznih držav Evropske unije, ki bi lahko storili več. Kajti konec koncev v Afganistanu skušamo zagotoviti našo lastno svobodo in varnost in to moramo imeti tudi v vse čas v mislih. Gospa Napoletano. Mislim, da je izjemnega pomena, da ukrepimo položaj predsednika Abasa. Ne le na okupiranih ozemljih, ampak tudi v Gazi. To je ključnega pomena. Hamas kot sem že dejal, dokler zagovarja svoje teroristične cilje, ne more biti uradni partner Evropske unije. Vemo, da ima Hamas pomemben vpliv v Gazi in da se bomo verjetno morali ukvarjati in pogovarjati z predstavniki Hamasa. Kdorkoli ima upravka s čimarkoli v Gazi ima upravka tudi s Hamasom prej ali slej, ampak eh, drugo vprašanje pa so uradni stiki z njimi. Zato mislim, da moramo imeti to vse čas v mislih. Kar zadeva obnovo, kot rečeno, o tem bomo zdaj prvič govorili na konferenci ki jo Egipt načrtuje za konec februarja in upamo, da bomo tam prisotni tudi mi in da bomo dosegli tudi otipljive rezultate. Sredozemska unija. Tukaj mislim, da smo našli zelo dobre rešitve s tem v zvezi skupaj s francoskim predsedstvom, rešitev, ki funkcionira, kar zadeva vlogo Francije in predsednika Sarkozija, ali bomo to ohranili in eh, pomembno je, da se tudi pravila, ki jih je postavila Evropska unija, ne kršijo. Tukaj smo našli pač določeno skupno ureditev, s Francijo in z Egiptom in mislim, da ni več nobenih težav, glede tega, kdo predseduje, kako, kdaj in kje. No, potem ponovno vprašanje poslanca Dafa. Seveda so z Iro potekali dolgi pogovori, preden se je kaj potem zgodilo, ampak eh, ni šlo za uradne pogovore med britansko vlado in Iro. In tudi mi zdaj seveda upravljamo pač eh, različne posrednike in organizacije za te stike. Sam sem govoril o uradnih stikih, to pa je nekaj, kar se vzpostavi lahko šele enkrat, ko se bo Hamas odpovedal eh, nasilju. Vemo, kdo je Hamas, kdo so odgovorni ljudje v Hamasu, vemo, kakšne komunikacijske kanale lahko uporabljamo z njimi, ne moramo pojmeti uradnih stikov z njimi. To je pomembno. Kvartet mislim, da funkcionira kar bolje, kot bi se morda zdelo. V tem trenutku v kvartetu ni kakšnih velikih razlik, kajti vsak član tega kvarteta si seveda želi miru na Bližnjem vzhodu. Verjetno bo prišlo do srečanja kvarteta ob koncu pomladi, v začetku poletja v Moskvi. Morda bomo sklicali pripravljalni sestanek predtem, glede oziroma odvisno od pač nujnosti razmer. Mislim pa, da je ta kvartet še vedno kar koristen inštrument, ki prispeva k številnim drugim diplomatskim prizadevanjem za reševanje bližnjo-vzhodnega problema. Naj vam tudi povem, da nimamo prav veliko sil EU niti eh, s, eh, ladi Evropske unije. Gre tukaj za zaveze, ki so jih sprejele posamezne države. Francija, Španija, Nemčija, morda še kdo. Gre namreč za zaveze, da bodo pomagali pri varovanju obal v Gazi, da ne bo preko morja prihajalo do tih otapljanja orožja. Gre torej za zaveze, ki so jih sprejele države, ki imajo pomembne mornariške sile. Gre torej za vprašanje, ki ga morajo omenjene vlade rešiti v lastnih parlamentih, ne toliko v Evropskem parlamentu. Kaj zadeva Guantanamo? To je zopet urgentna zadeva in vtis imam, da bo nova ameriška administracija, kot je bilo rečeno že večkrat, dejansko čim prej zaprla ta obupni kraj, ki mu pravijo zapor v Guantanamo. Potem vprašanje zapornikov iz Guantanama, kolikor sem slišal, naj bi ameriška administracija prosila različne evropske države, celo tudi Avstralijo, da naj sprejmejo določeno število zapornikov iz Guantanama. Mislim, da bi morali najprej vprašati ZDA, koliko jih bodo sploh sami zadržali, potem pa se lahko pogovarjamo naprej. Mi nismo tisti, ki smo jih prijeli, mi nismo tisti, ki smo te ljudi zadrževali v zaporu in zato ni na nas, da rešujemo zdaj ta njihov problem. Ne bom pa seveda preprečeval nobeni evropski državi, da bi sprejela to sicer ameriško nalogo. No, tukaj je še vprašanje poslanca Landsbergisa. No, drugo vprašanje, namreč raketni ščit, ki varuje zavezništvo NATO, katerega člani smo, varuje evropsko celino in severnoameriško celino. Naj vas spomnim, da ta ščit varuje tudi Evropo. Seveda, treba je vedeti, zakaj tukaj gre in boste razumeli, da to dejansko ščiti Evropo. To je ščit, ki varuje Evropo. Evropo in pa Severno Ameriko in Kanado, torej celoten severnoameriški, eh, ZDA in Kanado, torej celoten severnoameriški kontinent. Ta raketni ščit je sestavljen del obrambne arhitekture NATO. Dolgo časa smo se pogovarjali z ZDA in na koncu smo ta cilj tudi dosegli. Ta ščit je sestavni del varnostne ga ustroja NATO. Vem, da so bili ruski protesti težki proti temu ščitu, vem, da nekateri ruski generali in eh, drugi uradni predstavniki Rusije so izražali grožnje, da bodo ruske rakete zdaj uperjene na Prago, na Češko republiko, če bomo namestili ta ščit. Ampak mi smo kot prvo tam namestili samo radar, uh, in nobenih eh, raket ali izstrelkov ne bo na češkem ozemlju. Gre samo za radar. Vseeno pa vas eh, z veseljem tukaj obveščam, da ta sistem ni uperjen proti Rusiji, niti radar, niti morebitne rakete, ki bodo mimo grede tako ali tako ostale na polskem. In njihov namen je zgolj ta, da s kinetično energijo uničuje morebitne medcelinske rakete, ki bi potovale preko našega ozemlja. Torej, da ti izstrelki z lastno kinetično energijo uničijo te medcelinske rakete, ne gre pa nikakor za uh, rakete katerih namen bi bil obstreljevanje drugih ozemlj. Kar zdaj imamo naše načrte za prihodnost. Vedeti moramo, da več držav v južni in jugovzhodni Aziji že zdaj ima v svojih rokah jedrsko orožje ali pa se pripravljajo na to, da bodo razvile lastno jedrsko orožje in eh, tudi zelo razvijajo svoje raketne zmogljivosti, ne le kratko, kratkega dosega, ampak tudi dolgega dosega in medcelinske eh, rakete, ki jim bomo vsekakor priča v prihodnih letih. Nekaj režimov je tam, ki so nekoliko dvomljivega slovesa in zato bi bilo morda bolje, da se pravočasno pripravimo. Ta nevarnost ni akutna, ni nekaj, kar bi nas ogrožalo zdaj, ampak čez kakih deset let pa bo to postalo aktualno. Do takrat pa bo celotni sistem tudi pripravljen in funkcionalen. Do takrat bo torej radar postavljen v Češki republiki. In potem je treba zgraditi in izbrati še lokacijo na Polskem. To bo trajalo torej nekaj let in vse skupaj bo verjetno dejansko zaživelo šele proti koncu drugega desetletja tega stoletja. Mislim, da imamo tako ali tako že zdaj podoben radar na britanskih eh, tleh in tudi na danskem ozemlju. Torej, niti Združeno kraljestvo, niti kraljevina Danska se o to vrstnih načrtih nista posvetovali z drugimi evropskimi partnerji, ampak je bila ta, to njihova lastna sovrena odločitev. Po našem mnenju gre za pomemben element prihodnje obrambe Evrope in zato bi ta spoštovani zbor prosil, da to kot takšno tudi razume. Hvala lepa, gospod minister. Odgovorili ste na širok nabor vprašanj. Še kaj ostalo? Ja, morda. Zakaj, o čem govori predsednik Evropske komisije, o tem ne odločam jaz, o tem odločajo oni. Eh, seveda pa bodo potekala še nadaljna posvetovanja v zvezi z Nabukom v prihodnje in, in upam, da nam bo uspelo. Za misel o konferenci o, o bližnjem vzhodnem mirovnem procesu v Pragi, eh, to bi težko zdaj odgovoril, treba bo videti, kako se bodo stvari odvijale, če bo premirje vzdržalo, če bodo sprte strani pripravljene na takšno konferenco še tekom našega predsedovanja, potem eh, se bomo seveda na to pripravili. Bomo pa videli, kakšen bo rezultat konference v Kajru in eh, tudi drugih aktivnosti, tudi kakšna bo vključenost nove ameriške administracije tukaj. E, torej, po mojem mnenju bo vsekakor eden od ciljev mojega obiska v Washingtonu prihodnji mesec ta, da začnemo pogovarjati z novo ameriško administracijo in da jim dopovemo, da si ne morejo privoščiti podobnih napak kot eh, sta si jih privoščili administraciji eh, predsednika Clintona in eh, Georgea Busha, ko sta odložili ta problem do konca, na konec mandata. Zdaj se morajo tega lotiti. Eh, vsaka ameriška administracija vedno govori, da je gospodarske razmere najbolj nujno vprašanje. Hvala lepa, gospod minister. Vprašanja, ki smo vam jih zastavili, so bile zastavljena Eh, pod predpostavko, da boste rešili vse probleme na tem svetu. Eh, vi ste dejali, da jih boste približno polovico rešili, tako da smo, nas to zelo veseli in se že veselimo prihodnih srečanj z vami tekom vašega predsedovanja. Hvala. No. So, colleagues, we still have some... Tako, kolegi, kar nekaj dela nas še čaka današnje popovdne. ne? Prehajamo na točko številka 17 in sicer letno poročilo o osrednjih velikih in temeljnih usmeritvah skupne zonanje in varnostne politike. Poročevalec, naš predsednik Jacek Sarjušvolski, ki ima tudi besedo. Uh, no, to poročilo je vsakoletno poročilo, katerega namen je vzpostaviti dialog s svetom o skupni znanje in varnostni politiki in eh, to skušamo nekoliko spremeniti s tem, da zahtevamo več strani sveta in tudi s tem, da se to poročilo bolj osredotoča na posamezne vidike, da je bolj strateško usmerjeno in da je manj deskriptivno, saj smo tudi svet prosili, da nam ne, ne predloži katalog storjenega, ampak da nam predloži nekaj bolj strateškega in nekaj bolj daljnoročno usmerjenega. To poročilo v svoji drugi različici sprejema večino vaših mnen oziroma predlogov sprememb, ki ste jih podali. In eh, to smo prevedli v 14 kompromisnih predlogov. Če kaj ne bilo sprejeto, eh, potem je to večino posledica ne tega, da se ne bi strinjal, ampak zaradi eh, formata, ki sem se odločil, da ga bomo zadali temu poročilu. Skratka, osredotočamo se na tista vprašanja, ki so relevantna za področje SZVP, kjer Evropska unija je prisotna, kjer je aktivna in kjer eh, bi lahko bila prisotna. Ne gre zgolj za vprašanja ki nas skrbijo in ki so nasplošno pomembna, kajti takšnih vprašanj je mnogo, mnogo več. Skratka, to je eno od razlogov, naprimer, zakaj nisem, naprimer, sprejel sicer pravilnega predloga gospoda Oniškeviča, da ne obravnavamo tudi Azijo. Tega nisem sprejel v kompromisu. Torej, osredotočamo se na to, kar je bilo rečeno in vstopamo v nek strukturiran dialog s svetom in zato predlagam 14 eh, amandmajev kompromisnih amadmajev. Prvi zadeva transatlantsko agendo, drugi zadeva načela in vrednote, na katerih naj bi temeljila SZVP, tretji amadma zadeva evropsko varnostno strategijo in eh, tukaj nekaterih predlogov nisem upošteval, kajti imamo sočasno tudi poročilo Karla von Vogova, tako da nima smisla, da se obe poročili prekrivata. Kompromis 5 eh, Kosovo Eulex, 6 Bosna Hercegovina, sedem vzhodno partnerstvo, vključno z predlogom gospoda Svobode, se pravi po razmerje med eh, vzhodnim partnerstvom in pa črnomorskim sodelovanjem, ampak mislim na to, kar smo ravno kar slišali strani ministra Schwarzenberga, bo v pomoč pri sprejemanju ustrezne formulacije, kar zadeva razmerje med vzhodnim partnerstvom in eh, črnomorsko strategijo. Potem kompromis 9 zadeva Rusijo, EU, eh, e Rusija in Gruzija. Eh, kompromis 10, bližnji vzhod. Tukaj sicer ne vidim zdaj koordinatorja socialistov. Eh, morda bi tukaj potrebovali ločeno glasovanje, potem pa kompromis 12 in 13 glede aktualnih vprašanj v Afganistanu. Kompromis 14 pa upošteva stališče odbora za proračun glede finančnih vidikov SZVP. Zahvaljujem se vam za zelo dobro sodelovanje, govoril sem za vsemi poročevalec je v senci iz vseh političnih skupin in eh, seveda bom v najboljši veri skupo, skušal upoštevati vse pripombe z dvema izjemama, kot sem že dejal. Namreč, če gre za nekaj, kar spada drugam, naprimer v poročilo o varnostni strategiji in varnostni in obramni politiki, potem ne. E, prav tako pa nisem sprejel tistih predlogov, ki zadevajo sicer pomembna vprašanja, ampak ki ne spadajo v okvir SZVP. Vsaj ne danes, morda še do prihodnje. Mislim, da bi na ta način po nepotrebnem preveč razširili samo, sam obseg tega poročila. In če želimo kakorkoli vplivati na metodo dela sveta, potem mislim, da je pomembno, da jasno tudi to omenimo, omenimo in eh, mislim, da je tudi svetu všeč ta pristop, ker korakoma skušamo izboljševati rezultate našega dela. Eh, pogledujem v smeri gospoda Matisena. Skratka, ne moremo biti, ne vem kako, dolgovezni in eh, vključiti v to poročilo prav vse in se lotevati vseh podrobnosti pri vsakem možnem vprašanju. Skratka, še enkrat tistim kolegom, katerih eh, pripomp oziroma amandmajev nisem sprejel, lahko povem to, da se vsebinsko strinjam, ne strinjam pa se s tem, da je to poročilo mesto, kamor sodijo ti predlogi. Kajti, če resno želimo imeti resničen dialog s eh, svetom, potem mislim, da moramo tukaj obravnavati jasna vprašanja, da lahko potem tudi pričakujemo neko reakcijo. In kot ste verjetno že opazili, je naslednje poročilo sveta nekaj, s čimer svet že vstopa v ta dialog in se potem sklicuje na stališča in pripombe Evropskega parlamenta. In to mislim, da je resnična nova kvaliteta v tem dialogu, nekaj, kar si vsekakor želimo. Skratka, ne le, da smo obveščeni, ampak da tudi oblikujemo in vplivamo na zunanjo politiko v skladu z filozofijo medinstitucionalnega sporazuma, ki smo ga sklenili, skratka, da dodamo politikam Evropske unije tudi dodano vrednost demokratične legitimnosti. To bi bilo vse z moje strani, uvodoma in zaenkrat hvala, predsedujoči. Hvala lepa, predsednik. Gospa Kopa, v imenu socialistov našega poročevalca v senci ni, zato bom izrazila njegova mnenja in mnenje naše politične skupine. Najprej naj se zahvalim gospodu Sarisovskemu, ki je podal predlog eh, za eh, razvoj varnostne politike, zunanje varnostne politike. Čestitamo tudi za konstruktivne predloge v zvezi z spremembami Zdaj s kompromisi so po našem mnenju dobili bistveno bolj uravnoteženo besedilo, tako da lahko podpremo te predloge. Najprej naj povdarim, najpredek na štirih področjih je vzhodna razsežnost, je prva, treba je povdariti odnose med posameznimi območji in pospešiti konstruktivno izmenjavo za Rusijo. Uh, kar nas ne bi smelo ovirati pred zapolnitvijo vrzili v odnose s to državo. Drugič, evromediteranska politika, najpomenejša stebra, sprožena z barcelonskim procesom za sredozemlje, se dobro odražata v besedilo, kar zadeva ključno vlogo. SZVP. Pri vzpostavljanju nove razsežnosti za sredozemlje tretjič Afrika za nas je bilo pomembno omenjati potrebo po eh, širšem eh, spektru politik ob upoštevanju resnosti problemov v Afriki. Kar zadeva Latinsko Ameriko, treba je omeniti, da so pogajanja o pridružitvenih sporazumih. Eh, na dobri poti, zdaj se pripravljajo lokalni oziroma regionalni sporazumi. Nekaj pa se ne strinjamo s poročevalci in sicer v primeru Izraela in predvsem kar zadeva vprašanje gaze. Po trenutnem scenariju je izboljšanje ali upgrading odnosov z Izraelom nesprejemljiv. Tako da pri odstavku 20a ne soglašamo. To je bil, bila ključna točka v sporozumu naša politična skupina. Meni, da je v tej regiji veliko več bistvenih vprašanj, s katerim bi se morali ukvarjati, tako da bi si želeli Bosno in Hercegovino ali pa vzhodno razsežnost, eh, s katerim bi se ukvarjali bolj podrobno na mesto tako nasplošno. Predvsem pa je naša politična skupina zadovoljna z izidom obravnave sprememb in upoštevanja v poročilu. Tako da se zahvaljujem gospodu Sarju Suvoskemu, kot tudi sekretarjatom različnih političnih skupin. Naj na koncu podam še ustni predlog spremembe za novi odstavek 20a. Obžaluje ustavitev mediteranskih odnosov zaradi krize v Gazi in izraža željo, da se bo to sodelovanje čim prej spet spostavilo in tudi prispevalo k miru v, na bližnjem shodu. Hvala lepa, gospod Lagndik. Hvala lepa. Tako kot eh, poživa kosenci gospod Bir, ki je že večkrat to povedala, bi tudi sam izjavil, da poročilo zajema veliko dobrih eh, točk, razoroževanje, krepitev ovseja in podobno. Vendar pa po vašem uvodu še vedno ne razume, zakaj nekaj naših predlogov sprememb niste sprejeli, ki so ključnega pomena za vaše ključne ostavke. Naj vam podam nekaj primerov. V 52 amandmajo smo dejali, da nobeno partnerstvo na eh, Kaukazu ne bo delovalo za rešitvijo vprašanja Gorskega Karabaha. Tukaj ste podali minus eh, pri tem amandmaju. Pri 79. predlogu spremem, kjer smo govorili o ustavitvi pogovorov med Kitajsko in Dalajlamo. Tukaj smo izrazili zmerno stališče Evropskega parlamenta, ki ga podpira večina poslancev. 30. predlog spremembe je ki smo ga podali, je nekoliko bolj kontroverzen, kar zadeva izbris seznama terorističnih organizacij. Ne gre pravzaprav eh, za izbris, ampak za preverbo, ali dejansko deluje in ali je dobro oblikovan. Eh, in do tega sklepa smo prišli na osnovi različnih sodb eh, mednarodnega sodišča, ki kritizira postopek ehm, izbrisa z tega seznama ljudi, ki so se enkrat znašli na tem seznamu. To je vprašanje, s katerim bi se morali ukvarjati. To so torej predlogi sprememb, eh, pri katerih bi vas prosil, da še enkrat razmislite, ali jih ne morete vključiti v svoje poročilo. In na koncu še ena napaka v vašem kompromisu številka 5 glede Kosova, kajti tam eh, pišete, da je misija Eurolex, Eulex, eh, o kateri smo razpravljali dopovdan, neutralna, kar zadeva status Kosova. To je mogoče na prvi pogled resnično, pa ni. V poročilu Banki Muna eh, so uporabili zelo previdno formulacijo, torej EULEX eh, pod eh, okriljem Združenih narodov, ki so neutralni. Skratka, ni rečeno, da je EULEX neutralen, ampak Združeni narodi, tako da bi vas pozval, da razmislite o preoblikovanju besedila. Hvala lepa, gospod Ladendik. Gospod Mladenov, kot naslednji. Hvala lepa. E, podal sem dva predloga sprememb in veseli me, da je eden vključen o Afganistanu, eden pa je izbrisan. Treba je razjasniti v poročilo, da spodbujemo politično razpravo z vsemi dejavniki v Afganistanu. Afganistanu, predvsem tistih, ki zavračajo nasilje. Kar zadeva 72. amadma, sem njem poskušal pojasniti besedilo evropske politike v, Iraki, v Iraku, v, pri demokratičnih oziroma izgrade demokratičnih eh, institucij in v podporo Eulex misije, ki smo jo podaljšali. Upam, da bo poročevalec priporočil tudi sprejem nadaljnih predlogov sprememb. Gospa Hibaškova, hvala lepa. Govorila bom. 67. avadmaja v kompromisu 10 gre za odstavek 20a. Tukaj smo imeli zelo napredno sporno razpravo glede situacije v Gazi in odnose z Izraelom, kar zadeva predstavitev za čas po božiču. Vse politične skupine so v prejšnjem tednu bile mnenje, da vprašanje poglobitve odnosov z Izraelom Izraelom ne sme biti obravnavano v kontekstu invazije na Gazo. Svet eh, mora o tem podati svoj komentar. S tem so se strinjali socialisti, zeleni, liberalci in Evropska ljudska stranka, Evropski demokrati. Zato bi vas prosila, da podprete ta predlog. Še en prispevek imam na seznamu. My understanding of what Gospa Nec. Ko smo razpravljali o kompromisu v Gazi, smo prišli do nekoliko drugačnega rezultata. Dejali smo, da se moramo odločili, da bomo to postavili v uvodne izjave. In da naj bi parlament zapisal, se zauzema za izboljšanje odnosov z Izraelom. To se pravi, da smo iz eh, osnovnega besedila uh, eh, izzeli te navedbe in jih prenesli v uvodne izjave, tako da se ne morem strinjati z eh, zahtevo gospe Hibaškove. Ne glede na to, kaj je zapisano bistveno bolje se strinjam z stališčem, ki smo ga sprejeli prejšnji teden in sicer, da Evropski parlament trenutno umika svoje soglasje glede nadgraditve odnosov in to je tudi moje stališče glede tega vprašanja. Še enkrat predajem besedo gospehi Baškovi in potem poraževalcu Sarjusvolskemu. Eh, hvala lepa. V pogajanjih eh, smo sprejeli določeno izjavo. Dejali smo, da bomo eh, zadevo pristali. To je bila izjava. In eh, takšno izjavo so sprejele vse politi glavne politične skupine. Zato smo se dogovorili in izpogajali. Gospa Nec pravi, da je povedala točno to. To se pravi, da se strinjata, gospod Sarizvolski. Zaključne besede, prosim. Ne začnem s tem, da povem, da bi morali poročilo videti v povezavi z bolj natančnimi poročili odbora za zunanje zadeve. Če bi bilo to poročilo vsota vseh ostalih poročil, potem eh, se s tem ne bi mogli resno ukvarjati in izzeti resno. Torej, če vse te dokumente upoštevamo, bolje razumemo celotno poročilo. Zato sem besedilo tako cenzuriral, kajti drugače bi se vsak posamezen odstavek razvil v samostojno resolucijo in še nekaj. treated as, as, as, as actual for some months at least. So if things happened last Monday... Zadeve treba obravnavati v določenem časovnem obdobju. Če se nekaj zgodilo prejšnji ponedeljek, pa se bo nekaj zgodilo naslednji ponedeljek, tega ne moremo upoštevati. Zato imamo instrument resolucij. Zdaj pa, kar zadeva opombe, ki so jih podali kolegi. Kož pa ko pa, kar zadeva vzhodno razsežnost in Rusijo. Vzhodna razsežnost je nekaj, o čemer smo danes razpravljali. Uporabljali bomo pravilo 1 do 3 in eh, tukaj bomo nadaljevali z eh, širjenjem vzhodne razsežnosti. In tukaj se ne bom spuščal v podrobnosti, kar zadeva Euromed smo to predlagala in mislim, da ste se s tem strinjali. To je v kompromisov 11. Afrika je tukaj, Latinska Amerika, ni pa dogovora glede gaze in če poslušam gospod Hivaškovo, bi predlagal, da vse umaknemo, kar zadeva poglobitev nadgradnjo odnosov z Izraelom. dve strani si želite, da tega ne bi bilo notri, torej bom sledil vašim željam. Uh, Kar zadeva zaustavitev pospeševanja odnosov z eh, sredo zemlje, zdaj odvisno je do tega prišlo zaradi gaze ali pa zaradi tega, ker eh, zadeve ne delujejo v sredo zemljo. Lahko se o tem pogovorimo, ampak eh, O vsem tem govorimo v specifični resoluciji o sredozemlju. Tako da naj bi bilo to bolj sintetično poročilo, v katerem se ne, naj ne bi spuščali v podrobnosti, kar zadeva pripombe gospoda Lagendajka, kar zadeva Gorski Karabah. Ne moremo govoriti o vsakem zamrznenem konfliktu ker bi imeli potem 10-15 novih odstavkov, kar zadeva Kitajsko. Popolnoma se strinjam eh, z vami, kar zadeva Tibe, da se tukaj nič ni zgodilo in da tam absolutno nismo prisotni. In zato, ker nas tam ni, zato tudi o tem ne govorim, ker nismo nič storili. Strinjam se z vašo diagnozo, ampak. Eh, SZVP pri vprašanju Tibeta in Kitajske ni prisoten. Ni prisotna. Potem pa kar zadeva koristnost eh, seznamov teroristov, to je zelo zapleteno vprašanje, ki bi ga morali nasloviti na odbor eh, Libe. Zato ne bi priporočal, da se podamo v te nevarne eh, vode in preoblikovali besedilo o tej temi. Gospod Mladenov. 72, Irak, bom razmislil. Gospa Hibaškova je zapustila dvorano. Kot rečeno, bomo omaknili nadgradnjo odnosov z Izraelom. Če o tem ne govorimo, to še ne pomeni, da o tem ne razmišljamo. Dejstvo je, da se Evropski parlament s tem ni strinjal, zato bomo zadevo izpustili. In to je vse. Hvala lepa, če je to vse, bi vas eh, opozoril, da bomo o tem poročilu glasovali jutri zjutraj. Zdaj pa Kar k naslednji točki gre za Evropsko varnostno strategijo, torej Evropsko varnostno in obrambo politiko. Gospod eh, von Vogel je tukaj in mu predajem besedo. Gospod predsedujoči, dragi kolegice in kolegi, pri pripravi poročila o Evropski varnostni strategiji in Evropski varnostni obrambni politiki smo imeli to težavo, da je svet zaključil z pripravo strategije šele konec lanskega leta, tako da smo morali delati na osnovi verjetne domnevni, verjetnih domnevnih sprememb, ki jih bo predlagal svet. Povedati pa moram, da sem hvaležen predstavnikom eh, sveta, ki so z nami tesno sodelovali, izmenjevali smo informacije in se vzajemno informirali, tako da sem lahko že nekoliko predvidel, kakšen bo predlog eh, sveta. Druga težava se pojavljal pri kompromisnih eh, predlogih sprememb eh, pri eh, devetem členu, kjer govorimo o ambicijah francoskega predsedstva, ker pa imamo določene znake, da se je francosko predsedstvo že končalo, čeprav to ni popolnoma gotovo, bi morali spremeniti besedo ambicije in jih spremeniti v prizadevanje naj vendarle opozorim na ključne točke v mojem poročilu. Dobili smo celo vrsto predlogov sprememb, gre za predloge sprememb, ki sem jih podal sam in predloge sprememb, ki sem jih eh, dobil. Zato bi se na kratko posvetil glavnim točkam iz tega poročila. Najprej. Nekaj o tem, da je bila varnostna strategija Evropske unije predelana, to se mi zdi pomembno, gre za prilagoditev na določene spremembe, ki so se zgodile. Mislim, da bi zadeve morali tudi v bodoče izvajati na ta način. Tako predlaga tudi eden od členov in sicer, da naj bi vsaka uprava, vsaka bodoča uprava, ko začenja svojim delom, predloži tudi varnostno strategijo in potem v nadaljnih poročilih ocenjuje, kako, so, kako je bila ta strategija tudi dejansko izvedena. Kar pomeni, da bi vsakih pet let dobili revizijo varnostne strategije, ki jo izvaja uprava Evropske unije. Potem težišče tudi pri pripravi, o kateri govorimo in sicer ta Evropska varnostna strategija usmerjena v preprečevanje kriz, odpravljanje kriz in na sodelovanje civilnega in vojaškega dela. Izkoristiti moramo priložnost, da tudi NATO hkrati istočasno pripravlja svojo novo strategijo, ki jo bo predložila v Štrasboru in Kilu. In eno leto bodo pripravljeni na tem varnostnem konceptu in pri tem bi lahko poskrbeli za to, da se bosta NATO in Evropska unija bolj zbližali. To bi bilo v interesu Evropske unije, kajti v Evropski uniji zastopamo določene vrednote, imamo pa seveda tudi določene interese, ki jih moramo obraniti interesi držav in prebivalce, gre tudi za zavarovanje zunanjih meja, zavarovanje infrastrukture, boj proti orožju za množično uničenje, podnebne spremembe, varnost energetske oskrbe in tako naprej. Če jih omenim samo nekaj, potem imamo poglavje o Rusiji, povezavi z Gruzijo, pričemer poročilo izhaja iz tega, da je bil odziv Rusije nesorazmeren, da je tudi Gruzija storila napake. V predlogu poročila, osnutku poročila je zapisano, da zahteva Tomasa Ilvesa potem, da naj bi strategija NATO za baljske države, za obrambo baljskih eh, držav postala bolj konkretna, je tudi sestavni del tega poročila to zna biti kontroverzno vprašanje. Potem še energija, protiraketni ščit. V odboru so tukaj različna mnenja prisotna. Na eni strani imamo mnenje, da bo protiraketni ščit eh, nekaj, kar nova ameriška administracija ne bo zasledovala. V to sem prepričan. Eh, tudi osnovi tega, kar smo slišali od ministra Schwarzenberga. Potem boste v poročilu našli nekaj tudi o zmogljivostih, eh, sposobnosti, ki so tukaj potrebne. In mislim, da je predlog spremembe gospoda Kuneja zelo primeren, 162. predlog spremembe je to, ki dobesedno prevzema to, kar je svet eh, sklenil v zadnjih tednih. Torej ne samo, da potrebujemo 60 tisoč mož, ki mora biti na voljo v 60 dneh, temveč eh, tudi to, kakšne sposobnosti mora razviti Evropska unija. Iz tega lahko sklepamo tudi, da moramo sposobnost, zmogljivost Evropske unije tukaj bistveno izboljšali. Gre tudi za vodilne strukture, za načrtovanje in izvedbo aktivnosti aktivnosti in operacij, tudi civilnega in vojaškega sodelovanja z sedežem v Bruslju in z svetom obramnih ministrov. Kar zadeva opremo, smo zelo konkretni, kar smo storili že pri prejšnjih poročilih. In na koncu tudi prevzemam pojem ki ga je uvedel predsednik eh, Evropskega parlamenta Hans Götering in se je pojavljal že v predavanju Synchronized Armed Forces Union, kar pomeni, da bomo uporabili sile, ki se že nahajajo na različnih misijah. Vprašati se moramo, kako so zavarovani ti vojaki v skupnih eh, operacijah, če so eh, ti vojaki potem ranjeni ali ubiti. Vidimo, da so zavarovanja zelo različna in tukaj tudi treba nekaj storiti na evropski ravni. Ne na zadnje pa še naša zahteva, da naj bi bila varnostna strategija konkretizirana v naslednjem mandatu in sicer v obliki bele knjige k varnostni obrambni politiki kot eh, podlaga, podlago bi lahko uporabili belo knjigo francoskega predsedstva pri tem francoski beli knjigi je bilo zanimivo, da je pred sprejetjem potekal zelo intenziven proces eh, javnih razprav. Menim, da to potrebujemo tudi na evropski ravni, kajti kar danes dejansko potrebujemo je javna razprava o varnostni in obramni politiki Evropske unije. O tem ne smemo govoriti za zaprtimi vrati potrebujemo čim širši proces razprav o teh vprašanjih. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod eh, von Vogel, poročevalec v Senci, Helmut Kune in predajamo besedo. Hvala, poročevalec, eh, samo štiri točke. Da ne bi pokazali napačnega vtisa, umikam politič, predlog spremembe ena. Jutri bomo torej sprejeli v določenih vidiki tretji že iste zadeve, kar bo povečalo težo, kar zadeva vsebino, eh, slabe formulacije, površne formulacije imajo svoje posledice. Če uporabimo kibernetsko orožje, in s tem nagradimo formulacije iz eh, prejšnje eh, poročilo, bo to imelo določene posledice. Če to vojaška oprema, potem gre za vojaške operacije in s tem spodbujamo nadaljne vojaške operacije. Če si to želimo, potem vam želim veliko sreče. Druga pripomba odstavek 15, ki je že bil omenjen strani poročevalca. Razumemo in priznavamo skrbi baljskih držav. No, I don't change. Uh, I, I, I'm using the English language because I've got, uh, got all kinds of problems. Ne bom zamenjal jezika, ne morem ponavljati vsega skupaj. Uh, Površne formulacije. Če se bomo omenjali kot stalno delojoči člani NATO, kot nekateri pravijo, in potem zahtevajo od nas, da konkretno načrtuje obramb, ne akcije, potem bomo menili, da so baljske države v nevarnosti akutne nevarnosti in če bomo to naredili, če bomo to omenili javno, potem se bomo podali v eh, spiralo retorike, ki lahko pripelje do tudi spirale dejanj. Kaj ti to lahko na drugi strani pa vzroči določen občutek o eh, ogroženosti. Imam pa predlog, ustni predlog spremembe. We take note of the concerns of the Baltic states and then follow, takes note of the clear ugotavlja, da NATO jasno ugotavlja da, še naprej, da se še naprej zauzema za obrambo Severnoatlantske pogodbe. Baljske države so lahko s tem lahko zadovoljne, jasno zastopamo eh, peti člen, to bomo omenili, mislim pa, da ni treba iti dlje. Tretja točka, protiraketna obramba, protiraketni ščit. Moja ocena, in tukaj nisem sam, je, da bo predsednik Obama potreboval vse denar za druge namene, kot eh, za neki četrto, četrto ali peto razredni projekt Buševe administracije. Potem eh, bo razmišljal o novi politiki, kar zadeva Iran in Rusijo, ampak ne bom špekuliral. Socialisti nočemo biti zadnji vrsti tistih, ki bodo branili projekt protiraketnega ščita. Če to nekateri hočejo, naj to storijo. Mi si tega odstavka tukaj ne želimo, želimo si, da ga izbrišemo. In opozarjam tudi druge, ki previdno podpirajo ta projekt. Ali menite, da bo dneva inauguracije predsednika Obame mogoče zaupati v to, da bo Obama sledil temu projektu v prihodnosti. Mislim, da ne in zato nima smisla, če ga boste kot zadnji to obranili. Andrew Duff za liberalce. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ko Tudi sam bi se zahvalil Karlo von Vogao za ojačitev tega poročila, ki zdaj bistveno bolj upošteva, da svet in parlament nista uspela izvesti ambicioznih ciljev iz eh, varnostne strategije iz leta 2003. Mislim, da moramo biti kritični kar zadeva pomanjkanje napredka na tem področju, sploh ob upoštevanju svetovnih varnostnih eh, problemov v zadnjih mesecih. Pročevalcu je to uspelo vključiti v kompromisne predloge sprememb, v drugem predlogu kompromisne kompromisnem predlogu. Lahko čestitamo francoskemu predsedovanju glede ambicij, povezanih je z skupno varnostno in obramno politiko. Mislim, da je mogoče tudi lažje, da bi lahko tudi boljše kritizirali dosežke vendar pa s tako formulacijo. Stojimo dobro. Razlog za to, da francozi niso uspeli za svojimi ambicijami, je zato, ker drugi niso pri tem sodelovali in niso sledili izzivom, ki so jih postavili francozi. Zato upam, da Britanci ne bodo več tako hladni in indiferenti do skupne varnostne in obramne politike in bojo na tem področju storili več. Kar zadeva baljske države, se popolnoma strinjam z gospodom Kunem in z ustnim predlogom spremembe, ki ga je podal. Mislim, da bi bila takšna formulacija za dostna. Mislim, da Kremelj v tem tudi ne bi videl neke provokacije, kar zadeva 30. Eh, člen in protiraketni ščit. Moram priznati, da me je danes eh, gospod Schwarzenberg eh, pripričal, da je ni prepričal, da je postavitev protiraketnega ščita ali delov v Češko-Slovaški in na Polskem prišel v pravem času in tudi, da je politično pravilen. Do njega je prišel tudi brez pogajanj oziroma z pogovorov z drugimi članicami Evropske unije. <clears throat> Tako da je to še vedno negotov sistem. Še posebej, če je tako, kot je povedal gospod eh, Kune, gospod eh, Obama po osoličenju zadeve ne bo peljal naprej. Nesmiselno bi bilo, če bi Evropski parlament eh, prihiteval dogodke in se izrazil za v tem trenutku. Seveda je potrebno, da se odzovemo. kar zadeva to vprašanje, ampak eh, takrat, ko je to potrebno. To se pravi takrat, ko bodo zadeve bolj jasne, kot so v tem trenutku. Hvala lepa. Gospod Lagendik za zelene. Thank you, chairman. Um... Najlepša hvala, gospod predsedujoči po razpravi z mojo kolegico Angeliko Berg, ki je poročevalka v senci za našo skupino. Za našega zaporočevalca najbrž ne bo presenečenje, da moja politična skupina ni zadovoljna, če se milo izrazim za njegovim poročilom. Čudno se mi zdi, da je boljše evropska varnostna strategija opisana v poročilu gospoda Vatanena, ki pravzaprav govori o NATO. Tam je zapisano, da ima Evropska unija edinstvene sposobnosti na področju preprečevanja konfliktov in da ima tudi ustrezne strukture upravljanja. To mislim, da bi moralo biti v središču tega poročila, ki govori o Evropski varnostni strategiji, ne pa v poročilu gospoda Vatanena, ki govori o NATO. Ne razumem, zakaj poročevalec ni želel vključiti konceptov, ki niso prav posebno zeleni recimo, ko gre za eh, varnost, koncept varnosti, koncept eh, potrebe po zaščiti. Eh, potem je tukaj 67 in 65, in 65 je odstavek vsega tega. Ne vem, zakaj ne bi mogli vključiti v evropsko varnostno strategijo. Enako pa velja tudi zato, da poročevalec ne želi govoriti o enem izmed stebrov eh, evropske listine o neširjenju orožja. Ne vem, zakaj se ZDA in Rusija ne bi smeli usesti za mizo in razpravljati o tem. E, mislim, da bi bilo pomembno, da to omenimo tudi v našem poročilu in ne morem razumeti, zakaj poročevalec to zavrača. Težko si predstavljam, če ne bo nobenih sprememb, da bi moja politična skupina glasovala za to poročilo. Hvala lepa. Tobias Pflüger za GUE. Najlepša hvala. Poročevalec je upozoril na načelen problem, s katerim se strinjajo vse politične skupine, namreč evropska varnostna strategija oziroma nadgraditev evropske varnostne strategije je bila obravnavana ravno, ko eh, smo že pripravljali to poročilo in zaradi tega je aktualna situacija le v manjši meri vključena v to poročilo in zaradi tega bi si želel, da to tudi jasno povemo. Kolega Kühne, je v predlogu spremembe 63 to posem korektno opisal v prvem delu. Zadnjega dela politično ne moremo podpreti. Torej mislim, da je potrebno jasno povedati, da parlament ni bil ustrezno vključen v ta postopek. To se mi zdi dejstvo in zaradi tega bi bila moja želja, da to vključimo. Kar se mi zdi še prav posebej zanimivo, kolega von Vogel je, da ste pri predlogu spremembe 20 kolegice Angelike Ber prvi del eh, parlamentarne odgovornosti podprli, drugi del, namreč ko gre za spoštovanje človekovih pravic in pa humanitarnega prava, ta del pa ste zavrnili in nekoliko sem bil pretresen. Kaj ti to pomeni? da tako gledate tudi na mednarodno pravo. In mislim, da bi morali eh, to vključiti nazaj v vaše poročilo, kaj ti gre za predpogoj za številna politična dejanja. Kar zadeva parlamentarni nadzor, to je točka, kjer se celotni pododbor za varnost in obrambo strinja. In to je tudi edina točka, ki, v, ki jo v tem poročilu povsem sebinsko podpiramo. Zanimiva se mi zdi tudi vaša izjava v povezavi z Gruzijo, ki ste jo vključili v vaše poročilo. Rusija naj bi se odzvala na spor, kako naj, oziroma EU naj bi se odzvala na spor, kako naj bi se odzvala na spor, če ne vemo, kdo je ta konflikt pričel. Mislim, da je dovolj jasno, zaradi koga se je ta krik začel, eh, zaradi česa se je ta vojna začela in eh, jasno lahko zapišemo, da je vojna začela Gruzija, Rusija pa se je na njo odzvala. Eh, to, kar ste povedali, gospod Kune in gospod Dav, glede protiraketnega ščita, s tem se strinjamo in upam, da bomo to jutri izglasovali iz tega poročila, kajti problematično se mi zdi, da bi to v tem trenutku obdržali. Kar zadeva prepoved uporabe jedrske neke, um, kega orožja, to mislim, da bi moralo biti vključeno, vendar pa se mi zdi, da gre to poročilo v napačno smer. Civilno vojaško sodelovanje je izpostavljeno uh, kot eh, pozitivno, to se nam zdi problematično. Eh, problematična se nam zdi tudi povezava z NATO, poleg tega pa se podarja tudi vojaška komponenta Evropske unije, in eh, tega si ne želimo. Želimo, da bi Evropska unija ostala civilna organizacija. Zaradi nesoglasja bomo jutri prosili pred glasovanjem, da upoštevate, da bomo glasovali proti. Zanima pa me, kako kakšen bo pravzaprav tri izid glasovanja. Torej slišali smo mnenja političnih skupin, sedaj pa še posamezni poslanci. Gospod Mladenov je prvi. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Rad bi čestitev gospodu von Vogovo za njegovo poročilo in za opravljeno delo. Tako poročilo, kot ga imamo pred seboj, kot tudi predlagani kompromisi so izjemno dober svežen priporočil za svet in komisijo. Rad bi izpostavil nekaj elementov, ki prispevajo oziroma ki bi lahko prispevali k sebini tega poročila. Prvič, mislim, da bi morali v tem poročilu povdariti dvoje. Prvič, da povišanje stroškov za obrambno infrastrukturo oziroma za obrambno opremo tem vprašanjem se srečuje vsaka država članica, da se je potrebno z tem soočiti. O tem govori predlog spremembe 16. Tam je zapisano, da morajo države članice poskrbeti za ustrezne vire, eh, za ustrezno upremo in se ustrezno soočiti z negativnimi trendi. Drugič mislim, da je zelo dobro za to poročilo, da vključuje tudi nedavni dogodek novembra in sicer gre za ustanovitev Evropske zračne enote. Parlament mora to eh, pobudo pozdraviti. Hkrati pa tudi izjavo 12 ministrov za obrambo v zvezi s tem. Na zadnje bi rad upozoril še na tehnično vprašanje in sicer v odstavku 13, kjer poročevalec govori o krizi v Gruziji, ki naj bi spravila odnose Zahoda z Rusijo v krizo. Ali je kdo opazil to krizo, kolegi? Ali se komu zdi, da je res prišlo do krize v naših odnosih z Rusijo? mislim, da bi morali biti bolj korektni glede tega, kar se je dejansko zgodilo. Mislim, da ni prišlo do prave krize zaradi Gruzije. Do krize je prišlo zaradi plina, ampak to je že druga zgodba. Zato mislim, da bi morali ta stavek izuzeti. Evropsko-ruski odnosi niso bili nikoli v krizi, čeprav so nekateri menili, da bi se morala Evropa bolj ostro odzvati na to situacijo. Hvala lepa. Gospa Kopa. Hvala lepa. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalcu za poročilo, pa tudi za njegova prizadevanja pri pripravi predlogov sprememb. Strinjam se z našim poročevalcem v senci, gospodom Künejem, rada pa bi izpostavila še nekaj elementov. Evropska unija potrebuje močno zunanjo politiko, da bi se lahko soočila z novimi izzivi in zaradi tega je pomembno sodelovanje z drugimi mednarodnimi akteri in sicer v okviru eh, listine Združenih narodov. Mislim, da je pomembno, da še enkrat povdarimo našo zavezanost multilateralizmu, in pa, da moramo izpostaviti, da želimo pregled listine Združenih narodov in sicer posebej glede področja reševanja konfliktov. Rada bi vložila tudi usni predlog spremembe, ki zadeva OSA. gre za spodbujanje demokracije in preprečevanje konflikta. Evropska unija in države članice bi morala prispevati k izboljšanju tega sistema, ki bi moralo biti koristno orodje za spodbujanje demokracije in pa edini instrument, ki vključuje tudi varnostna vprašanja recimo reševanje konfliktov, pozivamo tudi k boljši koordinaciji in, oziroma usklajevanju prizadevanj med Evropsko unijo in organizacijo OVSE. Organizacija potrebuje tudi ustrezna sredstva, da bo lahko bolj učinkovito opravila svojo vlogo. Gospod Dimitrakopoulos. Uh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi rad čestitev Karlo von Vogavu za predstavljeno poročilo. Rad bi se zahvalil tudi za njegovo pripravljenost na sodelovanje, ko je šlo za predloge sprememb k njegovemu poročilu. Čisto na kratko. Kompromisni predlog številka 2, ki se nanaša na odstavek 9 bi rad nekoliko spremenil. In sicer bi izjavo oziroma prvo linijo Threats of Cyber Attacks rad uh, nekoliko spremenil. Mislim, da je potrebno to področje zaščititi, vendar pa mislim, da potrebujemo drugačno obeseditev, tako da bi lahko zagotovili da bodo sprejeti ukrepi za zaščito cele vrste poglavi, ki spadajo v to področje, kot recimo zbiranje podatkov strani tajnih služb eh, in tako naprej. Druga točka. Predlog spremembe 62 gospoda Kuneja. S tem predlogom spremembe se posem strinjam. Mislim, da je to pomemben predlog spremembe in mislim, da predstavlja povezavo z še enim poglavjem, ki je pomembno v tem poročilu in to je poglavje o sredstvih, ki so potrebna za skupno evropsko varnostno in obrambno politiko. Poleg tega pa gre tukaj tudi za povezavo z tretjim poglavjem, ki je prav tako zelo pomembno, tukaj pa gre za racionalizacijo proračuna na ta način bi lahko gledali v prihodnost na bolj racionalen način, na bolj trajnosten način, predvsem kar zadeva proračun za varnostno in obramno politiko. Še en komentar in sicer glede parlamentarne dimenzije. Ta se mi zdi zelo pomembna v tem parlamentu in vesel sem, da še naprej uvajamo parlamentarno dimenzijo in parlamentarni nadzor v vse dokumente, ki so povezani z evropsko obramno politiko. Potem pa še poglavje o ZDA, to je seveda zelo pomembno vprašanje in Karla bi prosil, da pusti to vprašanje odprto, kajti v ZDA bomo imeli novo administracijo, če sedaj prižgete televizijo boste videli, da se bo ravno kar eh, pričel eh, postopek inauguracije eh, Obame in seveda bodo mnenja, ki jih bo imel Obama in pa njegovi predstavniki, seveda bodo ta mnenja drugačna recimo, ko gre za nadzor nad orožjem, pričakujemo nov pristop, upamo, da bo prišlo do novega pristopa, vendar pa je še prehitro, da bi videli, kakšni bodo odzivi drugega dela strukture ZDA, predvsem, ko gre za kongres in za predloge, ki jih bo razvil Obama začenjujoč jutri. Saj upam, vem, da je poklical nekatere generale in pa vojaško osebje, zato da bi začeli razpravo o umiku, vendar pa je to le eno poglavje, še več je poglavi na področju obrambe in vprašanje odnosov z ZDA na obramnem področju mora ostati odprto, tako da se bomo lahko k temu vprašanju še vrnili ko bodo predsednik Obama in drugi sodelavci oblikovali novo politiko. Kolega Majer, plajte naslednji na vrsti. Para complementar la intervención de mi compañero. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, rad bi dopolnil to, kar je dejal Tobias Pflüger. Evropska varnostna strategija in evropska varnostna in obramna politika morata omogočiti pragmatičen pristop v smislu razoroževanja. S tem ali pa naslednjim poročilom smo precej oddaljeni od eh, pragmatičnega pristopa. Evropski voditelji so v hladni vojni govorili, da potrebujemo takšno politiko. To poročilo in naslednje poročilo pa govorita ravno o nasprotnem, pozivata k oboroževanju. S tem nasprotujemo temu, kar pravijo Združeni narodi, s tem nasprotujemo tudi temu, kar je dejal El Baradaj pri zadnji seji v Mintnu. Z zgolj od, enoodstotnim znižanjem izdatkov za orožje bi lahko rešili lakoto po svetu, vendar pa smo vedno znova pri isti zgodbi. Pozivamo k okrepitvi sredstev za obrambno politiko. Potem pa je tukaj še celotna struktura NATO. gre za največjo vojaško strukturo, ki je omogočila naprimer atentate. Če je temu tako, potem zastraševanje pač ni delovalo. In zaradi tega bi kolege, ki to še naprej zagovarjajo, pozval, da če zares menijo, da ima NATO ustrezno strategijo, kar zadeva migracijsko politiko, kar zadeva terorizem in tako naprej, kar zadeva naravne vire, da naj potem povedo tudi, ali res mislijo, da to človeštvo v 21. stoletju potrebuje. Meni se ne zdi tako. V vojni v Gazi smo videli, da potrebujemo obrambno politiko, evropsko obrambno politiko. Tja smo se napotili, ko, je, ko se je izraelska vojska odločila, da bo napadla določene cilje v Gazi. Kot politična skupina smo seveda proti temu. Smo proti temu, da se podredimo severnoameriški vojaški strukturi in arhitekturi. Zaradi tega ne potrebujemo stališče novega ameriškega predsednika, da bi oblikovali lasno stališče. Imamo lasten evropski prostor in zaradi tega moramo sami oblikovati evropsko varnostno politiko. Potrebujemo razoroževanje, potrebujemo spoštovanje prava in pa potrebujemo demilitarizacijo in zaradi tega bomo glasovali proti temu poročilu, pa tudi proti naslednjemu poročilu o vlogi NATO. Hvala lepa. In na zadnje še gospod Landsbergis. Hvala lepa, predsedojoči. Ne strinjam se z ustnim predlogom spremembe, ki ga je predstavil kolega Kune. Poleg tega se ne strinjam z številnimi predlogi sprememb v povezavi z baltskimi državami. Vse skupaj temelji na ideji, ki je bila izražena danes in se zdi, eh, da jo je orisala Fonten. V primeru napada na te bo kriva Evropska unija. Gruzija, oziroma v primeru napada, bo EU nate gledala kot na krivo stran. Tako se je zgodilo v Gruziji. In Gruzija naj bi danes bila izuzeta iz uh, novih možnosti obrambe. Tako je odložil, odločil Kreml glede pomoči drugih držav Gruziji pri obrambi. Vsega tega pa ni upoštevala naša unija vrednot in solidarnosti. Se tega zavedamo? Po napadih na spletu je to še dodaten element. Radioaktivni napad v Londonu in potem vojna, kjer si je Sovjetska zveza želela prilastiti postsovjetsko ozemlje. Sedaj pa se tukaj zastavlja vprašanje, kaj bi lahko storili glede morebitne obrambe baltskih držav. Če ste proti tej obrambi, potem hvala lepa za to jasnost potem vemo, da se ne bomo mogli zanašati na Evropsko unijo, ampak le na NATO. Hvala lepa. Gospod Salafranka je dvignil roko. Rad bi vas prosil, da ste kratki. Imamo samo še 18 minut in še eno poročilo. Pomembno je, da to poročilo strateško ustrezno uvrstimo. Mislim, da ne bi smeli odločilnih elementov povezati oziroma zamešati s postranskimi elementi. Poročilo je potrebno pozorno prebrati. Zapisano je, da Evropska, da Evropska unija potrebuje obrambno sposobnost za zagotavljanje var, varnosti svojih državljanov. Torej, v primeru grožen je potrebno poskrbeti za revizijo okvira glede na nove grožnje, ki se pojavijo v Evropske unije oziroma v NATO. Evropska unija torej danes nima nobenih ustreznih obrambnih sposobnosti. Tukaj lahko stvarnost mešamo z utopijo. Dejansko je tako, da 27 držav članic podpira te cilje v okviru evropske varnostne politike. To poročilo vsebuje številne pozitivne točke. Omenjen je razvoj v zadnjem času, novi odnosi z Rusijo, potem je govora o zagotavljanju ustreznih kapacitet eh, za Evropsko unijo in tega si želijo tudi naši državljani. Poleg tega pa so tukaj še sporne točke, tega se seveda vsi zavedamo, recimo, ko gre za protiraketni ščit. Pričemer pa moramo upoštevati, da ravno v tem trenutku svojo funkcijo pričenja izvajati eh, novi ameriški predsednik na vsak način je poročilo jasno in s tem se vsi strinjamo. Jutri bo komisija odločila o dveh, treh točkah, glede katerih se ne strinjamo. Oziroma to bo storil odbor. In odbor bo to storil suvereno, kajti če že zahtevamo parlamentarni nadzor, potem mislim, da če parlament ne podpre določenega poročila, ker gre ravno za parlamentarni nadzor tega vidika, potem je to slab znak. Varnost je visoko tudi na dnevnem redu naših državljanov. Torej, odločilnih elementov ne smemo zamešati s postranskimi elementi. In še poročevalec von Vogel za zaključek. Hvala lepa, zahvaljujem se vam za to razpravo. Glede na število predlogov sprememb, ki smo jih imeli, imamo zdaj zgolj še tri točke, ki so še zmeraj sporne kolegu Kuneju. Bi rad povedal, da bi se z veseljem izognil ponavljanju, vendar pa se temu žal ni bilo moč izogniti. To je bilo že veliko krat povedano v lanskem letu in to se je pokazalo tudi v predlogih sprememb kar zadeva cyber warfare, mislim, da bomo našli drug izraz, kajti to zagotovo ni najboljši izraz. Cyber attacks to je drugo vprašanje. Mislim pa, da bo glede tega lahko najti rešitev. Potem je tukaj vprašanje baltskih držav tukaj gre za dvoje in sicer predlog vogal pravi, da potrebujemo načrt, predlog kune pravi podobno. Le da je razlika v tem, da je jezik v predlogu spremembe kuneja takšen, da ga navaden državljan ne bi mogel razumeti. Mislim, da bi moral biti naš jezik jasen, če pa moj predlog ne bo dobil večinske podpore, potem imamo tukaj še zmeraj predlog kolega Kuneja. Danes smo poslušali o mnenje o Črnem morju in sploh ni jasno, kako se bo na to situacijo odzvale, kako se bo na to situacijo odzvale ZDA, e, če bo prišlo do izgradnje protiraketnega ščita. Potem vsekakor potrebujemo mnenje ZDA. Kolego Dafo bi se rad zahvalil za njegove komentarje. Francosko predsedstvo je bilo zaznamovano tudi z konfliktom v Gruziji, na katerega se je zelo dobro odzvalo. Poleg tega pa so se nadaljevale raziskave na področju varnosti, poleg tega je bil sprejet eh, svežen, obramni svežen in mislim, da moramo poskrbeti za uravnoteženo oceno. Že pri zadnjem poročilu smo bili različnih mnen. Mislim, da je varnost zelo zanimiv izraz, kakor tudi odgovornost eh, za zaščito. Potrebo po vojaških posegih bi lahko obrazložili z tem, da imamo odgovornost za zaščito. Mislim, da bi morala s kolegom Künejem imeti o tem poglobljeno razpravo potem pa vprašanje Gruzije. V mojem prvotnem poročilu Gruzija sploh ni omenjena, to zagotovo ni prav. Z ustnim predlogom spremembe pa skušam dodati ubeseditev, ki morda ni dovolj jasna, vendar pa, če mi boste dali nekaj časa, recimo do jutri zjutraj, se bom potrudil, da bom pripravil ustrezno formulacijo. Jutri zjutraj bi bilo dobro tudi, če bi se lahko še enkrat pogovoril s poročevalci v senci o še odprtih vprašanjih, tako da bi lahko našli, našli skupno rešitev. Najlepša hvala. Dank, vote is tomorrow. Hvala lepa, glasovanje je jutri. Prehajamo k tretjemu poročilu, ki je tesno povezano z tem poročilom, o katerem smo ravno kar razpravljali. Gre za vlogo NATO v varnostnem ustroju EU in poročevalec je kolega Vatanen. Yes, Hvala lepa, predsedujoči. Ne vem, koliko časa imam. Pet minut? Skupno. Deset, dvanajst minut imamo. Lahko pa predlagam, da to naredimo jutri zjutraj, če vam je ljubše. Ja, morda bi bilo to bolje, res kajti če ne nima smisla predsedujoči. Ne zaradi mene, ampak mislim, da je to poročilo in eh, njegova vsebina vsaj kot nekaj, kar si zasluži nekoliko več časa. Hvala. Ja, se popolnoma strinjam, gre za pomembno temo, zato sem to tudi predlagal. Dobro, torej jutri ob devetih zjutraj z vašim poročilom. Zdaj gremo pa vsi gledati televizijo, da vidimo, kaj bo povedal Obama.